Welcome everybody to today's Pozdravljeni. Ana Committee's meeting. Današnji sestanek odbora za dokumente iz Paname. Sem Fabio De Masi, sem podpredsednik tega odbora, ampak danes bom predsedoval temu preiskovalnemu odboru. Kar se tiče pranja denarja, zlorabe davkov in utaje davkov in nadomeščam Wernerja Langna. Naslov današnjega sestanka je, kakšen je vpliv na države članice zaradi pranja denarja in kako se države članice borijo proti temu. Dobili smo nekaj študij, nismo jih mogli še vseh podrobno preučiti, vendar pa vpliv ni dober, saj predidevam. To je moja delovna hipoteza. Na našem dnevnem redu imamo najprej sprejetje dnevnega reda. 18. aprila ste ga dobili. Je kakšna pripomba, kar se tiče dnevnega reda? Ne. Torej, prehajamo na drugo točko, sporočila predsednika. Pozdravljam poslanke in poslance, tudi splošno javnost. Mislim, da imamo tudi prenos prek spleta. Del akademskega dela, ki smo ga naročili, želimo danes predstaviti. To je zelo dobro, kajti nekateri izmed naših poslancev so imeli danes zelo dolgo glasovanje. Ne vem, kako se vi počutite, vendar pa, ko glasujem, možgane kar malo izključim sedaj, bomo spet lahko malo več razmišljali. Nekaj del je že bilo predstavljenih prej, to lahko najdete tudi na naši spletni strani. Je pa jasno, da te študije predstavljajo bistveni del dela našega preiskovalnega odbora. Tri študije bomo predstavili na današnjem sestanku. Gledam v smeri sekretarjata, je to res? Da. Razdelili pa smo se v dva dela. Prvi del, skupina ena, se osredotoča na pranje denarja in davčne vtaje, vpliv na gospodarstvo in finance držav članice EU. Druga skupina, ki vključuje dve študiji, pa se osredotoča na odgovornost držav članic EU glede na veljavno zakonodajo Evropske unije in ali pravne vrzeli EU. Preden začnem z razlago postopka za danes in predstavim govornike za prvo študijo, bomo pokazali prvi film, krajši film, ki bo predstavil vse študije, ki smo jih naročili v odboru.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 These studies will hopefully help to design sound evidence based policies and improve the welfare of EU citizens. Very well. Uh... Tako, lepo. Vidimo torej napredek pri delu našega odbora, že samo zaradi dejstva, da smo na začetku, ko smo začeli z delom, imeli tudi tehnične težave, sedaj pa vse gladko teče, to je že kar nekaj. Predvsej je negotovosti, kar se tiče podatkov in vpliva davčnih izgudb zaradi izogibanja in otaje davkov, pa tudi zaradi pranja denarja. Zato mislim, da bodo te študije zelo koristne. V drugi skupini bomo spregovorili o pravnih posledicah za države članice in dovolite mi kratko pripombo. Poslali smo vprašanje, ko sem državam članicam, o korakih in okrepih, ki so bili sprejeti. To zadeva študije v drugi skupini in zaenkrat nismo dobili odgovore od, iz Malte, Mačarske. To je obžalovanje vredno, kajti Malta trenutno predseduje svetu, Torej, želimo jih upogumiti, da nam odgovorijo. Prav tako pa nismo še dobili odgovorov Danske in Španije, vendar pa obe državi sta nakazali, da boste kmalo odgovorili. Vsaka predstavitev bo trajala največ 25 minut. To pomeni, da bo vsako treh kolegov imel približno 7 minut, potem bo izmenjava mnen s člani odbora, zastavljena bodo vprašanja, v enotah 5 minut, vprašanje največ minuta, potem pa ostali del posvečen odgovoru. Če bo dovolj časa, bo poslanec ali poslanka lahko zastavila še dodatno, dodatna vprašanja, ne da bi šli preko 5 minut. Kamera bo samodejno usmerjena na govornika, ko boste prižgali mikrofon. To je dobro vedeti. Prva študija pranje denarja in davčne vtaje, vpliv na gospodarstvo in finance držav članic. Z nami imamo Mike Bika na moji levi, z Blumajer Sanca imamo Davida Poka na sredini in Jack Molan, administrator, govoren za parlament, pa je tudi bil nocoč pri tem delu. Prva študija, želi oceniti vpliv schem, ki so jih razkrili panamski dokumenti na gospodarstvo in finance vzorca držav članic. Dokument spominja na to, da je potrebno omejiti vpliv davčnih oas in offshore področji. In imamo kar nekaj pravil, da bi ukrepili trenutno zakonodajo, zato da bi se bolje borili proti negativnim posledicam davčnih oas. 17 aprila je bila študija objavljena in je na voljo na spletni strani. Kdo bo spregovoril prvi? Vi? Prav, beseda je vaša. Potrebno pa je seveda pritisniti na gumb za mikrofon. Uh, Hvala lepa najprej za to, da ste nas povabili, da lahko spregovorimo o vplivu schem, ki so jih razkrili panamski dokumenti na gospodarstvo in finance vzorcev držav članic tukaj smo vsi trije za to predstavitev, sam bom začel, David bo potem nadaljeval, Mike pa bo končal. Naj začnem s tem, da vam podam pregled, kar se tiče ciljev te študije. Najprej je potrebno si ogledati vsoto sredstev, ki smo jih izgubili iz proračunov držav članic zaradi schem, ki jih panamski dokumenti razkrivajo. Potem skušamo ugotoviti ekonomski vpliv tega, da nimamo sredstev, ki bi jih namenili programom in drugim dejavnostim, ki bi lahko produktivno ustvarjali bogatstvo in delovna mesta. In potem končno, tretje področje, vpliv schem, ki jih razkrivajo dokumenti iz Paname, na finančne zločinske dejavnosti, ki imajo potem tudi upravka z delovanjem finančnega sistema. V naši študiji smo se, kolikor se je dalo, osredotočili na scheme, ki jih uporabljajo posamezniki, za to, da se izogibajo plačilu davkom. Nismo se osredotočili na podjetja, ki to počnejo čeprav je ločnica nekoliko zamegljena, kajti posamezniki uporabljajo navidezna podjetja in druge mehanizme, da se izogibajo plačilu davkom. Dobro, mi smo želeli pogledati si, kako posamezniki izvajajo izogib plačila davkom. Tretji cilj, to je tukaj čisto spodaj na prosojnici, pa je, da smo skušali preveriti trenutne ukrepe in tudi pripraviti ukrepe, ki gradijo na tem, kar že imamo in lahko ponudijo učinkovit mehanizem za boj proti takim praksam. Metodologija. V bistvu smo imeli dva pristopa, ko smo ocenjevali proračunske in ekonomske posledice teh schem. Prvi je bil empirični, če želite. Izvedli smo intervjuje in druge raziskave na vzorcu šestih držav članic, ki so tukaj naštete. Cipr, Češka, Nemčija, Danska, Španija, Francija, Polska in Združeno kraljestvo. Imeli smo kar obsežne pogovore z nacionalnimi organi. Imeli smo pisne prispevke, kar nekaj izmed njih. Akademiki in drugi strokovnjaki so sodelovali, pa tudi novinari, ki so pomagali razkrivati te scheme. Drugi pristop pa je bil, da smo skušali oceniti proračunske in ekonomske vplive, ko smo uporabljali prav posebno metodo. To je storil strokovnjak, ki je bil del naše del ekipe in skušali smo pripraviti podatkovno bazo in si ogledati, kateri posamezniki so bili povezani s katerimi davčnimi oazami in to smo potem primerjali s podjetji, ki niso povezana s tem in potem smo iz tega skušali potegniti zaključke. Vse skupaj pa smo potem združili v naše poročilo in veseli me, da sta obe metodi pomagali pripraviti ocene, ki sta predvsej dosledni. Poročilo je razdeljeno v pet delov. Nakratko bom to orisal. Prvi trije deli govorijo o kontekstu, v katerem se te dejavnosti izvajajo. Ko imamo offshore finančne centre, davčne raje in skušamo združiti vse raziskave, ki jih že imamo, kaj že vemo, glede obsega dejavnosti pri takih tipih praks. Četrti del. Tukaj vključimo rezultate naših raziskav in si skušamo gledati proračunske, ekonomske in druge učinke teh schem iz dokumentov iz Paname in na to se bomo osredotočali v tej predstavitvi in potem zadnji del pa je pregled nad obstoječimi pobudami in tukaj tudi kar nekaj priporočil, kako bi okrepili naše delovanje. Sedaj pa predajam kolegu. Spregovorili bomo o tem, koliko sredstva so pravzaprav mm, izmakne državam članicam. David, dobar dan. Da ugotovimo, kakšen je poročanski vpliv, smo morali ugotoviti, kakšen je neto razkorak od držav članica zaradi teh schem. Večinoma je šlo za posameznike in manjša podjetja, kot smo dejali. Kot vidite na tej prosojnici, je razkorak vsota, ki je države članice niso dobili, razlika, ki je države članice niso dobile zaradi vtaja davkov. Kot lahko vidite, gre tukaj za splošno neizpolnevanje pravil zaradi izogiba plačila davkom ali zaradi davčnih vtaj. Večinoma smo se osredotočali na posameznike, torej nismo govorili o izogibanju ali davčni vtaji večjih podjetij v ta razkorak. V našem programu intervjujev smo pridobivali podatke, kakovost je zelo raznolika. Vendar pa smo ugotovili, da so scheme, ki jih razkrivajo dokumenti iz Paname, take, da neposredno zmanjšujejo sredstva na voljo nacionalnim organom ocenjujemo, da je šlo za 19 milijard evrov v našem vzorcu osmih držav članic. To pomeni, da so toliko sredstev te države izgubile. Če to pogledamo širše, potem lahko gotovimo, da verjetno to stane celotno 28-terico vsaj 100 milijard evrov. in to je dosledno tudi s podatki na nacionalni ravni. To je 10 do 25 odstotkov sive ekonomije, kot je bilo ocenjeno strani mreže za pravosodje, ki znaša biljardo evrov. To vključuje tako posameznike, kot tudi multinacionalke in velika podjetja. Vpliv teh schem na proračun držav članic je zato znaten. Kolega Mike Big pa bo spregovoril o ekonomskih posledicah. Thank you, David. Hvala lepa, David. Torej, kot smo slišali, proračunski vpliv je pač tak, da sredstev za, naprimer, izobraževanje zdravstveni sektor ni pa tudi za ustvarjanje delovnih mest, naprimer za podporo podjetjem, za spodbudo prometni infrastrukturi in za regionalno vprašanje. Tudi zato zmanjka denarja zaradi tega. Kar se tiče vpliva na zaposlovanje, to je težko ugotoviti. Na podlagi oceni izgub prihodkov držav članic je konzervativna ocena taka, da smo izgubili okrog 1,5 milijonov delovnih mest neposredno Takšna je bila izguba neposrednih delovnih mest. Seveda, trošenje javne uprave ne pomeni samodejno delovnih mest. Vendar pa, zelo veliko sredstva se uporablja za aktivno politiko trga delovne sile, tako da lahko rečemo, da smo s tem izgubili precej delovnih mest. Ta sredstva bi naprimer lahko uporabili za to, da bi zagotovili več izdatkov za ukrepe, ki pomagajo brezposelnim. Še prav posebno glede na to, da se je včasih krize brezposelnost nesorazmerno večala, nesorazmerno z ukrepi na trgu delovne sile. Kar se tiče širšega vpliva, pa izpostavljamo pomen davčnih oaz, ki spodkopavajo produktivnost v zasebnem in javnem sektorju. Podjetja in posamezniki ekstrahirajo sredstva iz eh, gospodarstva, ne dodajajo pa gospodarski rasti. Prosti trgi so opredeljeni s pogoji, ki omogočajo idealno konkurenčnost med uporabniki trga. Akteri, ki smo jih intervjuali, pa pravijo, da je to izmaličeno zaradi davčnih oas. To izkrivlja tržno okolje, kjer bi vsi potrošniki in proizvajalci morali imeti vse informacije na voljo za ustrezno udeležbo. Naj ponazorim, raziskave kažejo, da, naložbe, da so naložbe odvisne od tega, ali podjetja uporabljajo davčne oaze. In to potem ustvarja asimetrično tveganje, še prav posebno, kar se tiče davčne prihodnosti. In bi lahko zahtevali višji donos na naložbe, ali pa so naložbe same niže. niže. To pomeni, da so naložbe v dejansko produktivnost manjše in to pomeni manj zaposlovanja. Vpliv, ko so podatki postali javni glede uporabe davčnih oaz, smo preučili v panamskih dokumentih. Ta razkritja so pomenila 135 milijard ameriških dolarjev tržne kapitalizacije med 397 podjetji, ki so bila razkrita v teh dokumentih. Zanimivo, raziskave kažejo tudi, da se je vrednost podjetij nižala, predvsem tam, kjer so offshore dejavnosti bile prej tajne. Naprimer, škoda ogledu bi lahko pomenila manjšo profitabilnost in zaposlovanje določenih podjetij. In to je potem lahko negativno vplivalo na ekonomsko produkcijo v državah, In to je bilo opaziti kar nekajkrat. Kar se tiče vpliva na ekonomski sistem, zaradi davčnih oaz vidimo, da je uporaba schem iz panamskih dokumentov za nezakonite dejavnosti vključevala ne samo v tajo davko, temveč tudi primere pranja denarja, korupcijo, podkopovanje, terorizem, trgovina z drogami ljudmi, nezakonito priseljevanje in kibernetski kriminal odkritja. So pomenila, da so oblasti sprožile preiskave v kar nekaj državah po svetu, pa tudi v EU. Naša študija izpostavlja povezavo z uporabo finančnih oas in finančnim kriminalom. To je še prav posebno pomembno, ko gre za izvrševanje. Naprimer, podjetja lahko uporabijo offshore sredstva in tako pridobivajo velike javne pogodbe transakcijski stroški lahko odločajo, ali bodo podjetja potem podkupovala podkupljive uradnike. Verjetnost, da jih bodo preiskovali, pa je seveda tudi pomembno, koliko bodo to uporabljali. Vpliv panamskih dokumentov bi lahko imel vpliv na odločno izvrševanje in bi lahko vplival na podjetja, da ne več uporabljajo davčnih oaz za podkupovanje. Številke iz Europola 2010 kažejo, da je skoraj 250 tisoč primerov pranja denarja predmet preiskave v EU. Europol je razkril, da je 35 tisoč zadetkov iz panamskih dokumentov bilo takih, da so skladni z njihovimi lastnimi podatki. 1722 zadetkov je bilo povezanih kot eh, takih, da so potencialno vključeni v pranje denarja. To pomeni, da je vpliv na status quo marginalen, da je veliko neodkritega. Kar se tiče drugih tipov, pa je približno 500 zadetkov z vzhodno evropskimi organiziranimi kriminalnimi tolpami. Leta 2013 je bilo 36 tisoč kriminalnih eh, združb dejavnih v EU. Prav tako smo 388 imen Evropel povezal s prevarami, kar se tiče DDV. In ocenjuje se, da okrog 100 milijard evrov izgubimo pri DDV zaradi tega. 116 zadetkov je bilo povezanih z islamističnim terorizmom, to je 15 odstotkov tistih, ki so letno orientirani zaradi suma na terorizem. Seveda pa je potrebno te številke vzeti z določeno mero previdnosti kajti zadetki, kot jih je razkril Europol, še niso bili vsi preiskani in zato ni prav jasno, kakšna je korelacija. In tudi podatki Europola morda niso vseobsegajoči. Tretji namen naše študije je podati priporočila. Kot sem dejal v vodoma, je veliko teh priporočil že bilo podanih odborom, odboru, vendar pa sedaj skušamo to še enkrat vse prikazati in nekoliko razširiti. Najprej jamstvo in zaščita žvižgačev, ki so vključeni v preiskavo primerov izogiba plačila davkom. Mislim, da bi določena pravila bila prednostna v EU. Poleg prav, pravnih vidikov, sta še dva tipa prednosti. Boljša kakovost podatkov in več podatkov, ki bi jih dobili zaradi zaščite žvižgačev. Tako bi potem imeli več podatkov, sicer pa bi te podatki poniknili. Drugi razlog pa je, da podpora žvižgačem pomeni, da podjetja morda dvakrat premislijo, ali bodo uporabila davčne oaze. OECD je že pripravil strategijo za zaščito žvižgačev, države članice pa nekoliko zaostajajo, vseeno pa cenimo, da je tukaj, mislimo, da je tukaj potrebno nekaj narediti, to ima vpliv na druge sektorje. Drugo priporočilo, da ostajamo politično neutralni, kar se tiče opredelitve davčnih oas, zato da bi imeli boljše mednarodno sodelovanje, seveda moramo storiti veliko, vendar pa lahko, če bi ne bili neutralni, bi bili del kritik, da smo pristranski. Prav tako bi lahko objavili nekakšen sivi seznam, kjer bi bili posamezniki z držav članic, pa tudi iz tretjih držav. Tretje priporočilo, spodbujanje ustvarjanje registrov, kar se tiče lasništva prejemnikov. Nekatere države članice to že imajo, tako bi lahko naprimer imeli tudi nekakšne smerice za najboljše prakse. Registri zahtevajo od podjetij, da delijo informacije o večinskih in manjšinskih delničarjih, o odstotkih delnic. Vemo pa, da so spore na tem področju, kar se tiče posega v zasebnost, prisotni. Še eno priporočilo. Razvoj trenutnih raziskovalnih standardov, ki jih ti imajo na zaznavo in preiskovanje utaje davkov. Četrto priporočilo, razvoj metodologij, ki jih lahko porabimo zato da pripravimo zanesljive in primerljive podatke, kar se tiče obsega utaje davkov in izogiba plačila davkom. To je vprašanje, ki izhaja iz naše študije. Ni dovolj javno dostopnih zanesljivih podatkov. Evropska komisija je to prepoznala leta 2015 in je začela sodelovati z Eurostatom in državami članicami, da izboljšamo zbiranje podatkov. Ta študija pravi, da je potrebno nadaljevati s temi prizadevanji in razlikovati med podatki in otajo davkov pri korporacijah in otajo davkov posameznikov na drugi strani, kjer je še prav posebno malo podatkov. Sodelovanje je lahko raznoliko. Lahko bi sodelovali različne finančno obveščevalne enote po EU. Sedaj pa predajam besedo kolegu. Um, Mislim, da imamo samo še nekaj minut, tako da ne bom šel v podrobnosti. Imamo še tri priporočila, bolj tesno povezane, povezane podatki o pranju denarja in pravili o davčni preglednosti, potem tudi spodbojene integritete in preglednosti finančnega sektorja v okviru Evropskega semestra in potem zadnje priporočilo. Pobude za spodbudo višjim standardem glede dobrega upravljanja na področju davko. Težko je točno kvantificirati ukrepe, o katerih govorimo in vplive schem, ki izhajajo iz razkritja dokumentov iz Paname na gospodarstva držav članic. To je zelo težka naloga, glede na to, da so podatki, ki so na voljo zelo razdrobljeni, in nam ne podajo celovite slike. Vseeno pa smo precej samozavestni, da številke, ki smo jih podali, vsaj nakazujejo obseg finančnega in ekonomskega vpliva teh schem. Je številk, mislim, da lahko vidimo, da govorimo o precejšnjem vplivu teh schem obseg je znaten. Mislimo, da bo trajalo kar nekaj časa, da bomo ugotovili, kaj točno se je dogajalo s temi schemami, ki jih razkrivajo dokumenti iz Paname. Mislim, da smo odkrili samo vrh ledene gore. Podrobnosti bomo morali še preučevati, vendar pa mislim, da bi že sedaj morali sprejeti ukrepe, da bi ustavili te dejavnosti. Hvala lepa. Bomo pa seveda z veseljem odgovarjali na vsa vaša vprašanja. Thank you very much indeed and congratulations to. Hvala lepa. Točno ste se držali odmerenega časa. Pošteno je reči, da imamo opravka z veliko negotovosti, kar se tiče obravnave vseh teh podatkov, vendar pa dokumenti iz Paname so torej pokazali samo del offshore dejavnosti, ki so povezane s podjetjem Mosak Fonseca, kar predvsej še vpliv na naložbe in ustvarjanje zaposlovanja. To ima. Še prav posebno se mi je zdelo zanimivo, da pri podatkovni bazi Europola razkritja, kar se tiče islamskega terorizma, so bila kar precejšnja. Tako da moramo tudi to upoštevati, ko ugotavljamo odgovornost držav članic za mrznitev bančnih sredstev in tako dalje. Dobro je, da ste nas spomnili na določena priporočila, ki jih je parlament že posredoval. Zaščita žvižgačev, to je zelo dobro. Dobro je ponavljati taka priporočila. Kajti, kolikor vem, komisija še ni ukrepala na tem področju. Toliko z moje strani, sedaj pa dva soporočovalca za Panamo, potem pa ostale poslanke in poslanci najprej gospod Jepe Kofot, skupine SND, imate pet minut, potem pa Peter Ježek, ste tukaj, da, v imenu Alde. Jefe, prosim, beseda je vaša. Uh, hvala, uh, hvala tudi našim strokovnjakom. Mislim, da so vse te ugotovitve zelo koristne. Uh, posebej sem bil pozoren tudi na zadnje pripombe, ki ste jih imeli da so torej skvalificirane ocene, ki jih imamo pred seboj, 19 eh, milijard eh, na vzorcu osmih držav. In če to raširimo na 28 eh, držav članic, se to še bistveno poveča. Mm, s tem bi lahko podprli 1,5 milijona delovnih mest. To je tudi zelo pomenljiva številka, ki doda še neko osebno dimenzijo temu problemu kar se tiče vaše eh, dimenzije, območij offshore in davčnih oaz, vem, da ste se osredotočali na to. Eh, rekli ste v drugi ali tretji točki, da je treba ohraniti politično neutralnost definicije davčnih oaz. Vsi vemo, da so davčne oaze tisti kraj, kjer operirajo naši posredniki. Eh, to so. Eh, podjetja, ki delujejo v senci. Upam, da boste lahko eh, bolj razložili, katere ključne kazalnike iz svoje raziskave bi morali mi uporabiti, da bi definirali davčne oaze. Mogoče lahko kaj več poveste o tem, vem, da je težavno, ampak eh, vseeno bi nam prav prišle podrobnosti. Ali lahko pokažete eh, tudi na to, kakšen je kriterij za to, da je nekaj davčna oaza? Vi ste pripravili svoje ocene in osem držav članic, eh, ki ste jih obravnavali. Ali lahko na tej podlagi eh, poveste, ali ste ugotovili kakšne šibkosti ali eh, močne točke pri državah izmed teh osmih, ki bi lahko vplivali na ocene, torej na učinke davčnih oaz in območij offshore. Vem, da so to zelo različne države, osem jih je bilo, ampak ali ste opazili kakšne razlike, kakšne pozitivne, negativne strani. In najlepša hvala še enkrat vsem za zelo zanimiv pogled. Um, no, najprej vaša prva točka, prvo vprašanje glede definicije davčnih oaz. Mi razlikujemo med davčno oazo in pa finančnim centrom offshore. Eh, mi uporabljamo definicijo davčne oaze eh, eh, iz leta 1998, ki jo je pripravila OECD. Tri značilnosti so in sicer prva ali uporabljajo nominalne davke ter korporativne davke za nerezidente. Potem druga stvar ali imajo ukrepe in zakone, ki spodbujajo izmenjavo ustreznih informacij z organi pregona in z oblastmi in pa kakšna je transparentnost pri davkih. E, torej, ali se tudi preganja uporabo takšnih schem in tako naprej. Od tega pa so različni e, finančni centri offshore. Tukaj imamo pa delovno definicijo IMF-ja in sicer gre za to, da ti centri imajo vrednost finančnih storitev ki je uh, višja oziroma ne uh, proporcionalno velika v primerjavi z uh, domačim gospodarstvom. Potem pa še vaše drugo vprašanje. Veliko lažje je meriti dejavnosti oziroma ugotoviti, kaj je finančni center offshore zaradi teh neproporcionalno velikih razsežnosti, kot pa uh, Eh, kategorizirati neko davčno oazo, eh, kjer imajo naprimer nizke davke eh, ali kaj podobnega. Morajo imeti tudi konkurenčne davčne stopne in to nam vse pomaga opredeliti bodi si davčno oazo ali pa offshore center. Sam bi povedal nekaj o drugem vprašanju, o tem vzorcu osmih držav in kako je to vplivalo na na uh, naše opredelitve, ter če smo ugotovili kakšne pomankljivosti in pa močne točke v teh državah. Ja, mislim, da je ta vzorec eh, kar dobro uh, povzel države članice. Dober vzorec je bil, glede na vse značilnosti 28 držav članic Evropske unije, zato smo tudi izbrali ravno te države. Zato smo tudi relativno zadovoljni z zastopstvom v tem vzorcu. Uh, Dobili smo različne eh, količine informacij iz vseh teh držav. Nekatere države so nam zagotovile veliko informacij, ki so bile zelo kakovostne, druge pa ne. In eh, naše ocene proračunskega učinka so izhajale iz raziskav na podlagi vzorca teh držav. Eh, torej, te raziskave se oziroma ugotovitve se bolj nanašajo na nekatere izmed teh držav, ne toliko na vse. In kar se tiče metodološkega vidika, smo vsekakor ugotovili eh, šibkosti pri vzorcu, ko gre za eh, dostopnost podatkov. Ne vem, ali kolega lahko kaj povesta o močnih in slabih točkah. Eh, sam bi rekel, da je bilo tako. Še Mike. To je precej težavno vprašanje. Pogledali smo si različne države. Veliko pogojev je, ki vplivajo na šibkosti in močne točke, ki bi lahko vplivali na ocene. Nacionalni scenariji v teh državah so zelo drugačni. In samo primer bi podal. Eh, lokalni novinari eh, v Španiji so govorili o poročanju eh, in vlada, ki je izvedla določene ukrepe fiskalne amnestije, so prinesli eh, denar nazaj. To je vlada že ugotovila, eh, so pa potrdili to tudi panamski dokumenti. Eh, in to je vsekakor vplivalo na naše ocene. Samo da ilustriram stvari z enim primerom. Hvala. Hvala, zdaj pa drugi soporočevalec ampak ugotovil sem, da eh, se ne bo Peter oglasil, ker mora na sestanek poročevalcev v senci, ampak bo spregovoril gospod Louis Michel eh, v imenu skupine ALDE. Euh eh, najprej me zanima, kdaj bomo dobili francosko različico tega besedila. Sem sicer profesor angliščine, ampak vseeno bi rad imel dokument tudi v francoščini. Vse eh, bolj pogosto se dogaja, da tukaj delamo samo v angleščini. Eh, čeprav država, ki je glavna nosilka angleščine, kmalo sploh ne bo več v Evropski uniji. To je prvi element. Ampak nič hudega, samo logistično vprašanje je bilo to. Zdaj pa imam eno precizno vprašanje. In, uh, zelo se mi zdijo zanimivi vaši zaključki ampak zato, da bo to služilo svojemu namenu in da bo vrdostojno, moramo tudi eh, zagotoviti, da bo temelj, eh, iz katerega eh, izhajajo vaši podatki, trden. Dobili smo panamske dokumente in vemo, da tukaj obstajajo tudi določene montaže, ki so bile nezakonite. In en del tega pa je bil zakonit, mogoče so določene zadeve bile nemoralne, ampak niso pa bile nezakonite. Torej, te scheme, ki ste jih vi eh, preštudirali in ki so, so vam služili, te, ki so vam služile za vašo uh, raziskavo, ali so vse eh, izredno nezakonite ali pa ste imeli bolj globalen pristop. In niste toliko razlikovali med tistim, kar je zakonito in tistim, kar je nezakonito. Eh, mogoče je to uh, vprašanje, ki je za vas nenavadno, ampak je strogo tehnično. Eh, prav nič dvomljivo ni. Vsi moramo spoštovati zakon. In ne želim, da priporočila uh, uh, govorijo tukaj o problemu, ki je pravne narave. Zanima me zato, ali ste podali tudi oceno empirične narave o teh schemah, ki ste jih izbrali in ki so vodile v rezultate te študije. Potem pa še eh, fiskalna harmonizacija v Evropi. To, da bi ista pravila za izračun eh, veljala povsod. Ali se vam zdi možno, da bi to dosegli? Eh, če pa vemo, da imamo določene fiskalne sporazume, ki po škandalu LuxLeaks eh, samo povečujejo te razlike. Eh, poleg tega za takšno fiskalno harmonizacijo potrebujemo soglasje vseh držav. Ali mislite, da bi morali bolje izvajati sankcije in da bi imeli strogo ciljan nadzor, da bi s tem preprečili izogibanje eh, davkom Poleg tega imamo uh, davčne oaze. Mislim, da bi države bilo treba spraviti pod pritisk. Eh, vsem, ki so prišli eh, v naš odbor predstavljati študije, sem postavil to isto vprašanje. In zanima me, kakšen bo vaš odgovor, kakšne so razlike, ki jih vi vidite med konceptom ali pa definicijo. Uh, davčne goljufije, davčne eh, izogibanja davkom, utaje in pa optimizacije. Vem, da vse to obstaja, da tukaj obstajajo majhne razlike, ampak meni se to zdi pomembno. Pa še zadnja uh, ideja oziroma vprašanje. Nisem prepričan, da vse ocene uh, ustrezajo realnosti, ampak uh, zanima me, ali je bila eh, ugotovljena tudi ocena izgubljenih sredstev za celotno Evropo. Eh, tukaj ste govorili o vzorcu, eh, pa tudi o EU, ampak ali imajo statistični uradi podatke, naprimer za evroobmočje in pa potem za celotno Evropo. Zanima me, kako, ste izračunali uh, eh, 1,5 milijona izgubljenih delovnih mest. Uh, s kakšnimi izračuni ste prišli do te številke? Uh, pravi se, da je potrebnih uh, 50 tisoč evrov za ustvarjanje delovnih mest, za ustvarjanje posameznega delovnega mesta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 Gospod Mišel, sam želim povedati eh, samo to, da je francoščina res pomemben eh, jezik. Ehm, bo pa povzetek oziroma je že eh, na voljo v francoščini, sama študija v celoti pa samo v angliščini. Izvolite. Kolega bom prosil, da mi pomagate pri vseh teh točkah in vprašanjih. Mogoče bi eh, David eh, odgovoril na prvi del in potem eh, Mike na drugi del. No, razlika med uh, utajo davkov in davčnimi goljufijami in izogibanjem. Mi uh, smo govorili o neto davčnem razkoraku oziroma vrzeli. Uh, to smo upoštevali pri obojem, uh, torej pri davčnih utajah. Uh, ki so nezakonite in izogibanju davkov um, na drugi strani. Imamo dva koncepta. V eni državi smo videli, uh, da uh, gre za eno kategorijo, ki je nezakonita, potem v drugi državi pa uh, to sicer ni prav, ampak še vedno ni nezakonito. Uh, In eh, težko je bilo oceniti vpliv panamskih dokumentov na eh, celotno Evropsko unijo. Just on the question of the, uh, the creation of jobs, you're. Kar se tiče ustvarjanja delovnih mest, imate prav. Mislim, da bi morali se delno osredotočiti tudi na politike in pa politične intervencije na trgu dela, ki so s tem povezane. Mi smo naredili primerjavo ena na ena in potem smo podali konzervativno oceno na tej podlagi, ampak to, kar kažejo podatki in počakajte, da najdem ustrezne podatke. da če si pogledamo gospodarsko rast EU eh, e eh, med 2005 eh, in 2008, je prišlo do zmanjšanja nezaposlenih za 20 odstotkov. Potem s finančno krizo 2008 in naslednja leta pa je prišlo do porasta brezposelnosti. In uh, vladni izdatki za ukrepe na trgu dela so se povečali. Do spremembe je prišlo leta 2010. Število brezposelnih je še vedno raslo. 2011 pa so se izdatki za ukrepe na trgu dela eh, zmanjšali v primerjavi z letom 2010 eh, in število brezposelnih se je eh, stabiliziralo. Ta denar, ki je bil izgubljen zaradi davčnih utaj, bi lahko pomagal eh, vladam eh, urediti delovne politike. In eh, s tem bi lahko tudi pomagali 140 tisoč evropejcem, ki so v tistem času izgubili delo. Mogoče na ta način lahko tudi ocenimo vpliv in učinek. na strošek za delovno mesto. Um, pogledali smo, kako je s tem, ampak uh, v določenih državah uh, so te stvari veliko dražje kot v drugih. Eh, mi smo pač podali številko, ki se zdi razumna za uh, večino držav članic EU. Osredotočili smo se na osem držav in zdaj nas sprašujete, ali je ta vzorec eh, reprezentativen za celotno EU. Nismo pa imeli vseh podatkov oziroma vsaj ne tistih, ki niso bili javno objavljeni. Eh, predsedujoči prekinja, eh, časa nam zmanjkuje, pravi. E, e, žal mi je, moja krivda je, nisem prej imel orodja, da bi vas ustavil, ampak upam, da bomo nadoknadili izgubljeni čas. Naslednji govorec je iz skupine ELS, gospod Van de Candelare. Hvala. No, zdaj, ko imate kladivo, bom pa res skušal biti dovolj hiter. Uh, Zahvaljujem se gostom za študijo. Mislim, da študija prinaša utipljive eh, učinke in podatke. In eh, jasno je tudi, da so državni proračuni veliko izgubili zaradi to vrstnih dejavnosti. Upam, da bodo ugotovitve eh, še dodatno razširjene med ljudi, da bodo ljudje razumeli, Eh, da je res potrebno eh, sprejeti ukrepe. Tri specifično vprašanje imam za vas. V svoji študiji ste pozitivno naravnani skupnim eh, standardom poročanja. Ali bodo sprejeti za večino davčnih oas? Ampak eh, ne gre niti toliko za eh, formalne zaveze, ki jih sprejemajo davčne oaze, ampak gre za pomankanje praktičnega ukrepanja in izvajanja vsega tega, kar je sprejeto. Panama je dober primer tega. Zato želim postaviti naslednje vprašanje. Kako lahko Evropska unija kot močna trgovinska partnerica zagotovi, da se bo zakonodaja učinkovito izvajala? govorite tudi o dvoličnem eh, stališču in eh, o dvojnih standardih, ki ne veljajo za vse enako. Niste pa podali eh, dovolj informacij, da bi to potrdili, kako lahko Evropska unija izvaja pritisk ali bi morala imeti lastno fatko, torej lasten organ, ki bi se s tem ukvarjal, kako naj zagotovimo ustrezno preglednost. Se vam zdi, da bi eh, to bila lahko uh, rešitev za Evropo? Tri, za, tri minute za odgovor. No, kakšno obliko naj bi imeli v Evropi? Uh, če sem vas prav razumel, naj bi imeli neko finančno enoto za to ali pa eh, finančno obveščevalno enoto na ravni EU. Kako naj izboljšamo ne samo izmenjavo informacij, ampak tudi eh, kakovost informacij, ki si jih izmenjujejo takšne obveščevalne enote. To je tudi odvisno od eh, trga. In mi smo pri svojem delu Eh, naleteli tudi na to, da si določena podjetja delijo informacije, ampak te informacije niso standardizirane in zato niso eh, na voljo vsem oziroma tudi niso koristne za vse. That's excellent. Uh, eh, prosimo o intervento del kolega Koferati. Hvala, gospod Koferati iz skupine socialistov je naslednji. Izvolite. Hvala. Zahvaljujem se našim gostom za njihove prispevke. Pomirilo me je dejstvo, da so tudi oni v raziskavi, ki so jo izvedli, opredelili količino sredstev, ki se izgubijo zaradi izogibanja plačila davkov in pa davčnih utaj. To seveda najbolj vpliva na uh, zaposlovanje, na uh, zaposlovalne možnosti, uh, vendar glede tega obstajajo tudi različne interpretacije. Ogromno virov se izgubi in to v času krize, ki smo ji bili priča v Evropi v zadnjih letih. To res države postavlja v slab položaj. Imamo predlog komisije, da bi uh, ustvarili črni seznam. Vendar pa uh, to želijo omejiti na tretje države. Uh, mislim, da bi morali na ta seznam vključiti tudi evropske države. Tudi vi eh, pravite, da bi bilo to koristno. Zanima me, kako gledate na določene evropske države, ki bi lahko prišle na tak seznam? Kaj bi to pomenilo za nje? In še eno vprašanje. Slišati želim še vaše mnenje o sankcijah. Ne govori se dosti o tem. če imamo državo, ki velja za davčno oazo, kako je lahko kaznovana? Ali imamo kakšne instrumente na voljo na evropski ravni, da se tako državo kaznuje? E, ni dovolj samo, da e, neko državo predelimo kot davčno oazo, e, pa potem ne dobi nobenih sankcij, potem to gotovo ne bo imelo nobenih socioekonomskih učinkov. Zanima me torej vaše mnenje o možnih sankcijah. Dve minuti in pol za vaše odgovore. E, najprej črni seznam. V našem predlogu smo podali priporočilo, da bi e, morali razmisliti o nečem takem, ampak kakšno obliko bo to dobilo, mnenja o tem pa se razlikujejo. Eh, mislim, da eh, ne bi smeli imeti samo eh, možnosti za črn in bel seznam, tudi sivo področje bi morali opredeliti. Torej države, ki delno delujejo kot davčna oaza. Poleg tega imamo tudi države, ki ne upoštevajo ustrezne zakonodaje. mislim, da bi morali države eh, nagraditi oziroma jim priznati, če sodelujejo pri tem. Eh, pri panamskih dokumentih eh, lahko povem naslednje. Združeno kraljestvo je zapisano v panamskih dokumentih kot davčna oaza. Prihaja tudi do nacionalnih izgub, ampak po drugi strani pa oni uh, imajo registr dejanskih lastnikov pa še ekonomske sankcije, o katerih ste tudi govorili v svojem vprašanju. Mi mislimo, da bi učinkovit eh, eh, način bil, da se spodbuja sodelovanje. In eh, tukaj bi tudi siv seznam nam zelo pomagal. OECD dela na tem leta 2009 in pa tudi 2000 so objavili take sezname. In uh, ti seznami so potem, uh, oziroma države so lahko bile tudi umaknjene z teh seznamov. Evropska unija je tudi v dobrem položaju, da postopa na ta način. Hvala. Bernd Luke je naslednji iz EKR. Hvala lepa, gospod predsedujoči v tem parlamentu je običajno, da smo zelo diplomatski in uljudni, ampak jaz sem nekoliko oddaljil od tega. Moram reči, da sem zelo razočaran na tem, kar ste danes tukaj predstavili. Nič od tega, kar ste predstavili, um, ni bilo novo. Številke, ki se, ste jih predstavili, smo slišali že večkrat oziroma smo o njih prebrali v tisku. Nič nismo izvedeli o tem, kako ste prišli do teh številk. Sploh nimam predstave o tem, kako ste lahko z tako zapletenimi podatkovnimi osnovami, bazami pripravili tako zapletene uh, ekonomske napovedi. Vsak izmed nas eh, ve, da so davčne utaje slabe, da prinašajo izgubo dohodka, da bi lahko ta denar bolj smiselno porabili. In pa tudi predsedujoči je že povedal to, da ste nas samo spomnili na zadeve, ki jih že zdavnaj vemo. Na to nismo pozabili. Vse to, o čemer ste govorili, eh, že, je že znano nobene metodike ni bilo zaznati v vaši predstavitvi, nič novega ni bilo. Eh, poleg tega se strinjam s tem, da bi morali to študijo prevesti v vse druge uradne jezike. No, ampak vseeno mislim, da se iz te študije ne bomo uh, kaj dosti naučili, zato se tudi odpovedujem svoji pravici do vprašanj. Mislim, da bi bilo pošteno, da našim raziskovalcem uh, omogočimo, da vseeno odgovorijo na to. Vsak ima pravico do svojega mnenja, vsak eh, eh, lahko eh, tudi pokritizira študijo, ampak vseeno, če se želite odzvati, izvolite besedo. Žal mi je, da naša študija za vas ni prinesla tistega, kar ste pričakovali. Ampak vseeno smo skušali oceniti učinek schem uh, ki so jih prinesli panamski dokumenti, eh, tako z gospodarskega kot z drugih vidikov. Nič seveda ni popolno, ampak vseeno smo podali oceno proračunskega učinka teh schem. Zato ste nas prosili. Eh, nas eh, večkrat prosijo za raziskave na podlagi obstoječih informacij. Nismo. Eh, dobili veliko takih informacij, ampak eh, smo pa zagotovili nekaj, česar prej v javnem sektorju še ni bilo. In sicer gre za ocene proračunskih učinkov. Kar se tiče gospodarskih učinkov, to je bil drugi od obeh ciljev. Tukaj smo pa uporabili zaposlovanje kot uh, kazalnik širših učinkov. Uh, v obsegu naše študije nismo imeli vse čas eh, dovolj virov na voljo, da bi izvedli vse obsegajočo študijo. Eh, samo ožje gledano smo se lahko osredotočili in res smo se osredotočili potem na eh, tiste najpomembnejše učinke. S tem so tudi povezane naše ocene. Ne, zavedam se, da bi bila prej že kakšna ocena narejena na temo učinkov na zaposlovanje, ki so jih imele scheme razkrite s panamskimi dokumenti. Z naše perspektive, eh, torej naj povem, da smo naredili to, kar eh, ste od nas zahtevali in eh, mislim, da smo zapolnili tisto vrzel z informacijami, ki jih prej še ni bilo. Kar se tiče naših priporočil, smo pa gradili na tistem, kar. Eh, je že obstajalo, borili smo se za to in eh, ne morete reči, da nismo doprinesli čisto eh, nič. Ne vem, ali bi lahko bili zadovoljni z našo študijo, če bi prinesli nekaj novega, ne da bi bilo to utemeljeno. Mislim, da ni krivda raziskovalcev, če je vse čas treba predstavljati ista priporočila. E, naša naloga je, da ta priporočila izvedemo. E, iz skupine Alde nihče ne želi spregovoriti kot govorec. Gospod Mišel je že govoril kot soporočevalec in to kar na široko. Tako da, če Alde ne bo ugovarjal. Eh, gremo kar naprej na skupino Ogue in gospoda Makartija. Um... Hvala za predstavitev. E, imamo različna mnenja v različnih delih poročila, ampak mislim, da je poročilo vseeno zelo pomembno. Ena od napak naš, nas vseh je bila, da nismo jasno opredelili stroškov, ki so povezani z davčnimi utajami in podobnimi dejavnostmi. Eh, treba je priznati, da to škoduje lokalnemu, domačemu gospodarstvu. Pa ne samo to, eh, argument je tudi širši. In eh, nekateri smo poznali številke, ampak večina državljanov pa teh številk ne pozna. In mislim, da moramo Eh, opozarjati na takšna poročila, ki govorijo o velikanski škodi, ki jo prinašajo takšne prakse. Um, toliko uh, z moje strani, še nekaj kratkih vprašanj. Uh, imamo uh, zakonite in nezakonite uh, uh, prakse. Uh, govori se veliko o uh, razliki uh, o razliki med eh, zakonitimi in nezakonitimi pri eh, navideznih podjetjih. Eh, kakšne scheme obstajajo na tem področju? Eh, pa še učinek eh, mednarodnega kriminala, ki so ga razkrili panamski dokumenti. Tudi na to ste se osredotočali v svojem poročilu. Eh, kakšne podatke potrebujete, da. Eh, opredelite finančna kazniva dejanja, eh, ko gre za panamske dokumente. Še dve kratki vprašanji oziroma prosim vas za kratke odgovore. Večkrat ste že omenili razliko eh, med, med informacijami, ki prihajajo iz različnih držav. Katere države niso zagotovile ustreznih informacij, ki bi jih potrebovali? Pa še definicijo davčnih oaz ste podali. V okviru te definicije me zanima, katera, če sploh katera od evropskih držav izpolnjuje te kriterije. Hvala. Um, Prosim, bom, bom kolega Davida, da odgovori na to vprašanje v zvezi z eh, zakonito uporabo navideznih podjetij. Um, ja, veliko je možnosti zakonite uporabe navideznih podjetij. Ampak tukaj gre predvsem za vprašanje, kakšni so njihovi kanali um, prenašanja dobička. Tukaj je treba preučiti, ali zakonita enota, ki je bila ustanovljena nekje druge, um, opravlja dejavnosti financiranja dolga ali pa preusmerja dobri, dobiček in potem uh, poroča o svojih dohodkih in odhodkih v neki drugi jurisdikciji. Nimamo pravne definicije, um, nimamo še pravne definicije teh učinkov v okviru panamskih dokumentov. Ja, uh, tukaj gre predvsem za podatke, ki so na voljo finančno obveščevalnim enotam zavedati se moramo, da je težko razumeti obseg pranja denarja. Gre za res ogromne številke. In veliko primerov sploh ni odkritih. Tako da smo tukaj povsem odvisni od eh, podatkov, ki so nam pač na voljo. Prav tako se te podatke zbira na različne načine. Eh, tako imamo podatke, ki jih eh, zbiramo v času Eh, obveščevanja, potem imamo preiskovalne faze in na koncu imamo še eh, sodno obravnavo ter tam zbrane podatke. Kar se tiče v teh 250 tisočih, eh, torej gre za te primere, ki so bili odkriti v Evropske unije in bi naj bili povezani z panamskimi dokumenti. Uh, ja, težko je reči, ali je to uh, končna številka, ki obsega vse takšne primere. Morda bomo o tem kaj več vedeli v naslednjih letih. Morda še govor na tretje vprašanje, katere države niso dale na razpolago podatkov. No, dobili smo določene podatke od vseh držav Seveda smo dobili različne tipe podatkov ali pa različne ocene nacionalnih organov glede tega, koliko eh, davkov je bilo, davčnih dohodkov je bilo izgubljeni zaradi teh schem. Eh, skratka, dobili smo kar dobre informacije iz večine držav. Eh, Hvala, Seven Gigold iz Zelenih je naslednji na seznamu. Ja, danke, Herr Vorsitzender. Ähm, first, äh Hvala, gospod predsedujoči. No, jaz sem imel na neki točki podobno vprašanje kot gospod Luke. Ni mi jasno, kako točno ste izračunali, torej na osnovi katerih podatkov ste prišli do vaših številk. Ali ste lahko tukaj nekoliko bolj natančni, lahko pojasnite, kakšna je bila. Kakšen je bil vaš ekonometrični pristop, vaša metodologija in ali lahko pojasnite, na kakšen način se vaša metodologija razlikuje od drugih, od tiste, ki je bila uporabljena pri drugih študijah? To je moje vprašanje. Answer, uh, ja, če boste kratki in drnati, bo morda kolega imel še kakšno pot vprašanje. Imamo še približno pet minut. Jaz bom začel. E, pri študijah smo uporabljali dve metodologiji. Ena je bila ta, da smo odšli v države članice in smo jih zaprosili za podatke o njihovih e, izgubah. In pa še ko gre za ekonometrično metodo, smo imeli prej kombinacijo večjih različnih uh, metod. Kar se tiče zbiranja podatkov, dejansko smo prosili oblasti naj povedo njihovo mnenje, kakšna je bila izguba zaradi uh, davčnih goljufij. Torej, to smo izračunali na Eh, osnovi predvidevan, torej dobili smo podatke iz določenih držav, v drugih državah smo pa to izgubo predvideli na osnovi um, vzorca odstotka um, izgube javnih prihodkov zaradi uh, takšnih napravičnih davčnih praks. Ogledali smo si dva vzorca. primere, kjer so bili posamezniki eh, delničari v podjetjih, eh, ki so imeli scheme eh, v panamskih dokumentov in pa ogledali smo si. Uh, tudi tista podjetja, ki takšnih delničarjev niso imele, imeli. In tudi na osnovi tega smo potem izračunali davčne dobičke in pa, eh, od, in pa izgube davčnih dobičkov, do katerih je lahko prišlo zaradi takšnih eh, schem. Skratka, našo študijo smo pripravili na osnovi empiričnih podatkov, ki smo zbrali v državah članicah in pa na uh, Eh, osnovi eh, ekonometričnih eh, metodologij. Um, I don't know whether any of my colleagues wish to, to add to that explanation. No, thank you. Kolega bo odgovoril na drugo vprašanje. Thank you for um, sending us additional. Oziroma ne, gospod Gigold. Hvala za dodatne informacije o vašem ekonometričnem modelu glede prvega dela. Ali pravilno razumem, da ste sešteli številke, ki ste jih dobili od javnih organov, torej od tem, kaj naj bi bile davčne izgube na podlagi različnih definicij, različnih metodologij in potem ste to razširili na večji obseg vzorca? Ali ni to nekoliko čudna znanost?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 um, morali nekako vzorec, ki smo ga imeli, razširiti na 28 terico. Up, ja, to razumem, ampak eh, pri vzorcih iz držav, ki ste jih potem ekstrapolirali na 28-terico, tukaj ste uporabljali različne metodologije in pa podatke. Eh, Ali ste potem eh, poenotili to metodologijo ali kako? Suggest. Ja, eh, naši gosti kimajo, tako da predlagam, da nadaljujemo za našo razpravo. Ja, vemo, da nam manjka nekoliko empiričnih podatkov, eh, zato so krive države članice. To, je, to so kritike, ki so že letele tudi na države članice. Naša naloga pa je, da, za, da nekako premostimo te vrzeli v pomankanju podatkov. E, njihova naloga je bila pač, da so ocenili podatke, ki so, jim, ki so jih imeli na voljo. Tako se sedaj pa gospod Coburn iz EFDD. Thank you, Mr. Chairman. Um, I'm, I'm horrify... Uh, Hvala, gospod predsedujoči. Nisem tako zgrožen kot gospod Gigold oziroma zgrožen sem, da se strinjam dejansko za gospodom Digoldom. Vaše metode so tako nejasne, um, tako um, neznanstvene, da izgleda, kot da so nekakšna izmišljotina. Torej, gre za podjetja, ki morajo svoje dohodke uh, ščititi, uh, pred eh, nesposobnimi socialističnimi vladami. Ja, vi ste opisali Združeno kraljestvo kot uh, davčno oazo, ampak to ni res. Mi smo privlačno mesto za investicije, imamo nizke davke za podjetja in spoštujemo pravice uh, posameznikov in pa podjetij. To ni birokratska pošast, ki posrkava davkoplačevalski denar, zato da tem uh, da potem plačuje ekstravagantne plače in pa pokojnine. In uh, posamečnim regionalnim socialističnim vladam. Kot poslovnež sem zgrožen na tem, da tukaj predstavljate takšne birokratske študije. Res potrebujemo brexit, potrebujemo trdi brexit in to sedaj. Uh, to je res zastrašujoče. Zato smo zapustili Evropsko unijo. Morali bi imeti enotni trg, morali bi imeti svobodno trgovino. To smo vedno želeli. E, Združeno kraljestvo ni nikoli želelo, da bi jih preučevala skupina birokratov. Uh, in upam, da bodo tudi druge nacije v Evropi to začutile in da bodo sledile Brexitu. Hvala za vaše um, zgovorne komentarje o Evropi, ki je, ki je pripravljena za socialisti. Uh, no, vseeno dajem besedo govornikom, da se uh, odzovejo na to, kar ste povedali. Ja, res ne vem, kaj bi rekel. Uh, lahko bi se odzval, ampak ne tukaj v tem formatu. Uh, skratka, mislim, da te kritike niso upravičene upravičene. Ne vem, eh, kakšne možnosti bi še lahko imeli, da poprašamo organe po informacijah. Mi smo uh, zbirali podatke, uporabili smo tudi alternativne ekonometrične modele, ampak osnovna metodologija je bila pač ta, da smo stopili v stik z nacionalnimi organi, da smo jih zaprosili za informacije in to se mi zdi edini način, kako lahko upravimo takšno raziskavo mi smo rekli, da je Združeno kraljestvo davčna oaza. Tako jo opisujejo drugi ljudje, ne pa mi. Tako da to je moj odgovor na to, kar ste povedali, res pa ne morem pokomentirati drugih točk. Hvala. Eh, no, eh, moram reči, da gre pri tem delu tudi za preprečevanje financiranja terorističnih eh, dejanj, islamskega terorizma in verjetno je to v interesu tudi Britancev. Ja, veste kaj, takšni prenosi, transakcije za prenos na račune islamskih skrajnežev poteka že leta in leta. To tukaj je samo to tukaj samo izgovor za to, da lahko tikate svoje nosove v osebne zadeve. Ne gre za financiranje terorizma. Eh, lepo vas prosim, to je nesmisel. No Hvala, nikogar ni iz ENF. Ali pač ne. Potem pa še zadnji govornik na seznamu, oziroma govornica Roberta Mecola iz ELS. Eh, e Hvala lepa. Sama bi se rada zahvalila našim gostom za to raziskavo in za pojasnila, ki ste jih podali danes tukaj. Upam, da bo delo tega odbora rezultiralo v vrsto priporočil, tako da ne bomo več soočeni s takšno paralizo, kot eh, jo sedaj doživljamo v moji državi. Jaz sem iz Malte in eh, želim vam za težkim srcem poročati o tem, kaj se je pri nas zgodilo zadnjih nekaj tednih in zastavila bom nekaj vprašanj. Upam, da bom dobila na nje odgovore. Torej, eh, kot vemo, so panamski dokumenti razkrili korupcijo, zlorabo moči, pranje denarja, tudi Eh, v najvišjih sferah eh, naše vlade, torej socialistične vlade pri nas, eh, proti kateri že na Malti dolgo protestirajo. Eh, naš finančni minister se je odeleževal v tajnih finančnih operacijah, eh, v davčnih oazah, kot so Panama in pa Deviški otoki. Prav tako je bilo razkrito, da so tudi naš premije in pa njegova žena imeli svoje um, torej so sodelovali z uh, davčnimi oazami in to so razkrili panamski dokumenti. Naš premijer se ni odzval po teh razkritjih in še slabše. Eh, tukaj se bom navezala na temo, o kateri danes razpravljamo. Policija do sedaj sploh ne razmišlja o tem, da bi raziskala te trditve, ki letijo na eh, člane vlade, ne želijo kazensko preganjati teh ljudi in moramo reči, da so eh, pri nas vodje, da pri nas eh, vodjo policije imenuje ravno premije. Naši nacionalni časopisi poročajo o tem, da so naše finančno-obveščevalne enote že priporočile policija, policiji naj ukrepa proti našemu premijeju. Uh, no, ampak uh, policija iz očitnih vzrokov ne želi v to vključiti uh, Europola. In to je zelo zaskrbljujoče, spogledi na to, da naša država trenutno predseduje um, Evropski uniji. No, še nekaj vprašanj. Gospodu Vantek, kandelaru ste odgovorili o tem, kako bi lahko v Evropski uniji vzpostavili mehanizem, ki bi omogočil preiskavo tega, kaj se dogaja v neki državi članici, tudi brez, brez privolitve ali pa sodelovanja te države. Ne glede No, ne na zadnje je bil ta uh, odbor ustanovljen zato, da uh, lahko ljudje druge iščejo pravico, če nacionalni organi in pa vlade niso sposobne se boriti proti, proti takšnemu kriminalu. Hvala za vaše vprašanje. Kar se tiče vprašanja, kaj bi lahko naredili na evropski ravni, ko gre za preiskovalne pristojnosti. To je zunaj naše študije. No, ampak eh, glede na naše delo na eh, terenu smo v priporočilih priporočili neke vrste finančno vaščevalne enote tudi na evropski ravni. No, druga institucija, ki jo tukaj omenjamo, je eh, Evropsko javno tožilstvo. V naših priporočilih smo predlagali, da bi boljše povezali med seboj pravice o preglednosti in pa pravice eh, in pa eh, torej zakonodajo za boj proti izogibanju davkom. So, Hvala lepa. Nihče se ni javil v postopku Catch the Eye. Tako da smo. Uh, celo pravočasno končali. Zahvaljujem se našim raziskovalcem. Verjetno bomo v prihodnje še večkrat razpravljali o problemih, ki so povezane recimo z podatkovno bazo in tako naprej. Hvala lepa za vaše delo. Sedaj pa je naša naloga to, da vaše delo prevedemo v um, eh, otepljive zakonodajne predloge na evropski ravni in na nacionalni ravni. In v drugem panelu bomo govorili ravno o tem, to je omenila tudi kolegica uh, eh, Mecola, kako lahko ukrepajo nacionalne države uh, proti takšnim kaznjivim dejanjem. So while our speakers um, are preparing them. No, med tem, ko se pripravljajo naši govorniki, lahko pridemo na drugo skupino. Odgovornost držav članic Evropske unije glede na veljavno zakonodajo Evropske unije in pravne vrzeli Evropske unije. Najprej bomo slišali predhodni pregled uh, dela, administrativnih in uh, sodnih administracij v zvezi z davčnimi goljofijami in pa um, drugimi ne, neustreznimi davčnimi praksami. Potem eh, bomo slišali tudi o primerih davčnih goljufij v državah članicah. No, kolega Kaza je prej spraševal o tem, ampak je sedaj moral oditi. Vaše raziskave temelijo na odgovorih iz držav članic, ki so odgovarjale na vprašalnik, ki je bil poslan pristojnim ministrstvom, eh, pristojnim nacionalnim finančnim ministrstvom. Um, poročali so tudi rezultati, ki so bili do danes doseženi. Nacionalni prispevki so bili objavljeni tudi na spletni strani pod naslovom Prispevki držav članic. Babim, da se nam pridružijo govorniki. Gospa Šer je z nami. Mišel, izvolite. Hvala lepa. Zahvaljujemo se, eh, pravičujemo se v imenu Stefana Reynoldsa, ki je pripravil to študijo, ampak eh, njegova žena je ravno v porodnišnici, zato ga danes ni tukaj. Ja, mislim, da je to res upravičen razlog, pravi predsedujoči. Predstavili bomo to študijo, Elodi in jaz bova po najboljši moči odgovarjali tudi na vaše vprašanja. In vaše vprašanja bomo posredovali Stefanu, ki vam bo lahko ponudil bolj podrobne odgovore. Kar se tiče študije. Pri študiji gre za poglobljeno analizo, ki smo jo pripravili v enoti za ekspost evalvacije EPRS. Um, ehm, je iz naše torej gre za analizo sistemov evropskih eh, držav za boj proti davčnim utajam, zagibanju davkom in pa davčnim goljofijam. Ocenili smo uspešnost držav članic pri spopadanju s temi problemi, torej davčnimi goljofijami in pa pranju denarja. Ta študija bo objavljena 7. julija po koncu eh, plenarnega sedanja v Štrasburu um, ta študija vsebuje tudi odgovore na vprašalnike, ki jih je predsednik vašega odbora, gospod Langen, poslal vsem finančnim ministerstvom držav članic. Samo nekaj besed o sestavi naše raziskovalne enote. Vzpostavili smo notranjo raziskovalno enoto za pripravo te publikacije. Stefan Reno je, pri, pri, je pristojen za to analizo. Naša tema naš eh, tim osebuje tudi tri strokovnjake. Imamo Elodie Tirion, ki bo govorila za menoj, ki se osredotoča na kompetenci komparativne pravne analize nacionalnih uh, definicij, uh, zakonodaje in pa um, drugih vidikov povezanih z davčnimi utajami in pa pranju denarja. Jaz bom uh, podala analizo finančno obveščevalnih enot uh, v In potem bomo slišali še nekaj o našem končnem poročilu. Eh, sodeluje tudi kolega Boris Hamele, ki, anal ki analizira statistične podatke iz držav članic, potem pa bomo vse skupaj poslali gospe eh, Birgit Ungret iz eh, Univerze v Utrehtu, ki je naša zunanja sodelovka. Naj vas spomnim na vprašalnike, ki so bili podani eh, državam članicam. Ta vprašalnik sprašuje države članice o podrobnostih pravnih definicij v zvezi z davčnimi goljofijami, ehm, pokriva pristojnosti vašega odbora gre za analize sumljivih poročil o transakcijah, gre za vprašanje, kako tudi odgovorni organi v nacionalnih državah usklajujo svoje delo. Eh, prav tako smo preučili sisteme kazenskega pregona in pa sankcij z takšnimi kaznjivimi dejanji. Prav tako smo poprašali države članice o podrobnostih takšnih primerov, o vlogah nacionalnih nadzornih organov in povprašali smo o statistikah glede um, podjetij, glede sankcij in pa drugih kazni. Vprašalnik je spraševal tudi o stanju preiskav v državah članica, torej za preiskave, ki so neposredno povezane z bahami in pa panamskimi dokumenti. Glede naše metodologije, naslednje. Eh, analizirali smo kvalitativne in pa kvantitativne podatke. Vse skupaj temelji na informacijah, ki so jih eh, nam dale na voljo države članice. Poleg tega eh, smo upoštevali tudi informacije iz letnih poročil držav članic. Tudi te podatke smo ocenili in jih bomo upoštevali pri naši študiji. No, ti, nekatere med informacij so javne in jih lahko najdete na spletni strani odbora PANA, kakor je prikazano tukaj na ekranu. Eh, tako torej izgleda vaša spletna stran. Naj vas spomnim na to, da je predsednik eh, odbora zaprosil naj države članice odgovarjajo na vprašanja po vrstnem redu. Eh, prav tako je zaprosil povprašal. Um, prav tako je države članice zaprosil za to, naj upoštevajo um, omejitve obsega in da naj ostale podrobne informacije uh, eh, zapišajo v prilogah. Prs, prva. Um, Ugotovitev je bila ta, da nobena izmed držav članic ni spoštovala roka, ki je bil zastavljen. Države članice uh, so v naših um, medsebojnih izmenjavah povedale, da je bilo težko zbrati uh, toliko informacij v tako kratkem roku, v tem času tudi eh, mandat odbora Pana še ni bil podaljšan. Na koncu smo januarja dobili pet vprašalnikov, 13 februarja, 14 smo jih dobili marca, 2 aprila in sedaj čakamo na še tri uh, vprašalnike. Uh, no, uh, Mačarska je sporočila, da je. Eh, njihov dokument že v eh, fazi medsebojnega posvetovanja med notrenjimi enotami eh, v, za Španijo, Dansko in pa Malto pa nimamo nobenih podatkov. No, uh, to pojasnjuje tudi, zakaj smo morali našo publikacijo izdati eh, na, na kasnejši datum. Eh, skratka, sedaj je ta datum določen za 7. juli eh, in na ta način bodo lahko poslanci imeli dovolj časa, da bodo vložili predloge sprememb za njihovo poročilo, ki je predvideno za obravnavo septembra kar se tiče predhodne analize podatkov držav članic. To je, te bi lahko vrstili v tri kategorije. Prvič, minimalni odgovori, ki so podpričakovani, gre za premalo statističnih podatkov in za samo omejene analize. Uh, to bo verjetno predstavljalo približno eno uh, četrtino uh, odgovorov na vprašalnike. Tudi Luksemburg je v tej skupini. Drugič, ocenjujemo, da, prim, da smo v veliki, veliki meri dobili zadovoljoče odgovore. Dobili smo nekaj zanimivih podatkov, koristnih analiti, analitičnih podatkov. Čeprav obstajajo tukaj tudi določene pomankljivosti. Tukaj gre predvsem za skupino vzhodnih in južnih držav in pa uh, Eh, vključuje tudi Nemčijo, eh, kjer se je zdelo, da so odgovori najprej zelo jasni, analitični, ampak na koncu se je eh, izkazalo, da podatki vendarle niso tako popolni. Enako velja za Združeno kraljestvo. In pa na zadnje, dobili smo tudi zelo kakovostne odgovore, ki so celo presegli naša pričakovanja. Odgovorjeno je bilo na vsa eh, vprašanja. Najboljše prispevke smo dobili iz eh, nizozemske, švedske in pa eh, finske. Ehm, nekatere države članice so se za navdušenjem odzvale na naše zahteve po informacijah, spet druga skupina se je odzvala drugače odzvale so se na način, ki komaj da izpolnjuje naše eh, minimalne zahteve. No, v vsakem primeru bomo obravnavali podatke, ki so nam na voljo. Države članice bodo lahko tudi kasneje še imele priložnost eh, dopolniti svoje prispevke. Skratka, naše predhodno delo že razkriva, da bo komparativna analiza uh, zapletena. Obstajajo velike razlike v kakovosti informacij, v um, obsegu prilog um, in tudi razlike v koherentnosti in pa jasnosti posameznih odgovorov. Sedaj pa dajem besedo Elodie Tirion, ki bo predstavila naše začetne ugotovitve. Hvala. Thank you very much. Hvala lepa. Predstavila bom osnutek prvih opažanj. Analiziramo nacionalne določbe, kar se tiče pranja denarja, utaje davkov in izogiba plačila davkov. Prav tako analiziramo razlike pri naravi prekrško, administrativne ali kriminalne. Prav tako bomo preiskali moralni značaj prehrškov in sankcije, ki jih nudijo nacionalne določbe. Zdi se, da so tisti, ki so podali odgovore, podali zakonske določbe za ta davko, davčno tajo in pranje denarja. Za pranje denarja vsi, vse države pravijo, da je to nezakonito dejanje. Veliko je podobnih pristopov, kar se tiče pravne opredelitve pranja denarja in to je v skladu s pravili EU in mednarodnimi pravili. Povzavi s tem bodo naše priporočila verjetno kočevala pozitivno pozavom med sklepi in priporočilom komisije za mm, kazensko pravo na področju pranja denarja, ki je bilo predstavljeno konec lanskega leta. Za otajo davkov so, je večina že podala vse nekaj podrobnosti o zakonodaji glede otaje davkov. Žal so nekatere države članice govorile samo o okvirnih določbah, ne pa specifičnih. To je naredilo analizo veliko bolj zapleteno, kot je bilo na začetku predvideno. Zdi se tudi, da imajo države članice različne pravne mehanizme za boj proti otaji davkov, predvsem z mešanico administrativnih in kazensko-pravnih prekrškov in sankcij za davčno otajo. Se razume kot prekršek ali vsaj za sivo področje. Naj zaključim s tem. Pri naši analizi bomo skušali prepoznati breme pri politiki za boj proti utaji davko, izogibo davko in za pranje denarja, tako da bomo bolje razumeli kakovostne in kvantitativne podatke, ki so jih sporočile države članice. Kar se njihovih prispevkov tiče, kar se tiče administrativnih zmožnosti za boj proti temu, so vse države članice razložile, da imajo svoj sistem spostavljen v praksi. Naj povemo, da obstajajo kaj precejšne razlike med državami članicami, kar se tiče poročanja prepoznali smo kar nekaj primerov pred sodišči, potem imamo različne tipe kazni in sankcij in različne vrednosti sredstev, ki so jih zaplenili. Prav tako so vse države razlagale, kako so obveščevalne enote zbirale in analizirale podatke. Nadalje, države članice so vsaj delno ponudile podatke. Prav tako razlagajo, kako obveščevalne enote sodelujejo z drugimi vladami in mednarodnimi organi za izboljšavo analize podatkov. Prav tako smo ugotovili, kako so analizirali sumljive podatke in poročila. To so potem posedovali različnim pristojnim organom, različno pa je bilo po državah članicah. Vendar pa, tipično, smo opazili, opazili, da je trend analiziranih podatkov v smeri javnih tožilcev, zato da bi potem oni naprej raziskovali. Prav tako smo videli, kako končno ta proces kulminira z davčnimi organi, ki sprožijo postopke, uvedejo kazni ali pa alternativno s posebnimi tožilci, kriminalnimi postopki, ki potem zadevajo večinoma hujše primere. To vključuje kar precej različnih primerov. Nekatere države članice so ponudile precej kvantitativnih in kvalitativnih podatkov, druge pa skoraj nič. Tako da spet gotovo bo kar nekaj omejitev naše analize. Vseeno pa, imamo precej podatkov, ki mislimo, da v tej fazi nudijo podatke, da se utaja davkov, izgibanje davkov in pranje denarja ustrezno obdeluje. Vendar pa so razlike različne, težko se je boriti proti offshore zločinom ali tistim, ki so na meji njihovih pristojnosti prav tako je težko obravnavati čezmene zločine na mednarodni ravni. Predvsej prispevko objavlja tudi težave pri čezmenih resnejših zločinih. Čezmene goljofije bi zahtevale ukrepanje na evropski ravni. To bi bilo dobro preučiti, kajti zdi se, da obstaja jasna težava in jasen čezmejni značaj. Po različnih prispevkih je tak tip davčne goljofije, tak, ki vključuje tudi organizirani kriminal. Tako potrebujemo vzpostavitev Evropskega tožilskega urada. To bi lahko bilo pomembno, čeprav seveda to ni ključno za vzpostavitev te funkcije. Na splošno imamo davčne vrtiljake, vendar pa še vedno nismo dosegli dovolj. Zdi pa se, da se pojavljajo velike razlike med različnimi pravosodnimi rezultati. To tudi zaradi različnih nacionalnih pristopov, kar se tiče davčnega področja, odvisno pa je to tudi seveda od nacionalnih ciljev glede davkov. Po eni strani imamo bolj kaznovalne sisteme, ki se osredotočajo na odločne kazni, zato da bi odvračale. Po drugi strani pa imamo prepričevalne sisteme, ki skušajo povečevati pobiranje davkov, uprit davčnim organom. Prav tako obstajajo velike razlike med tistimi državami članicami, ki menijo, da so pozitivne davčne politike dobre za rast in med tistimi, ki si želijo bolj prednostnih davčnih sistemov pristop glede pre, eh, preglednosti je tudi različen in zato se zdi, da so ločnice predvsem administrativne. Nasplošno pa je težko najti skupni jezik. Nekatere države članice niso tako pregledne, nimajo take tradicije, saj ne objavljajo teh podatkov na jasen način. Države članice so se popolnoma drugače odzvale na vprašanja, ki zadevajo specifično razkritja iz Bahamov in Paname. katere so bolj legalistične, druge manj. Primeri, ki so povezani s temi razkriti, so zelo raznoliki in nekateri pravijo, da ne morejo sporočati nobenih podatkov. To je manjšina držav članic. Nekatere države članice pa analize še izvajajo. Rezultatov še ni. Države članice ki so se popolnoma lotile vprašanj iz Paname in so podale podrobne odgovore glede napredka preiskovanih zadev, so tiste države, ki se najbolj osredotočajo na preglednost in zato imamo najbolj podrobne podatke. Druge, ki imajo blaže davčne sisteme, pa tega ne počnejo. Specifično, kar se tiče ukrepov po panamskih dokumentih, Združeno kraljestvo in Nizozemska, pa tudi Nemčija in Francija, nudijo največ podatkov. Žal v tej fazi pa se zdi, da večina držav članic ni ponudila skoraj nič, kar se tiče panovskih dokumentov in preiskav. Zdi se, da sta dva glavna razloga za to. Prvič, pogosto beremo, da je prezgodaj, da bi povedali več. Drugič, nekatere države članice se zdi, da pravijo tudi, da so že imeli kar nekaj primerov, panovskih dokumentov na svojem radarju in da to samo potrjuje njihove lastne analize. Nekaj držav članic pa se jasno pritožuje zaradi težav pri dostopanju do mednarodnih podatkov konzorcija mednarodnih novinarjev. Morda vas bo zanimalo tudi to, da je nekaj drugih držav članic navedlo, da bahamska razkritja v nasprotju S panamskimi dokumenti niso uporabni, ker so, ker je kakovost preslaba. Ne moremo še povedati, ali večina primerov zadeva posameznike ali podjetja, bomo pa si to ogledali. Zaenkrat se zdi, da vodijo posamezniki. Da bi pomagali našemu analitičnemu delu v luči raznolikih prispevkov, pa smo se odločili, da bomo poskušali izluščiti glavna sporočila večine podatkov. To se sedaj izvaja po državah članicah, po dosejih. Želimo uskladiti predstavitev informacij, ki smo jih dobili in jih poenostaviti. Tole je primer za dosije informacije o tem dosejo temeljijo na prispevkih držav članic. Da bi premostili napake in razkorake, bomo te doseje vrnili državam članicam, če bo to potrebno za preverbe dejstev in pripombe. To bo predstavljalo tudi priložnost za države članice, da ponudijo več informacij ko bomo imeli predhodno analizo prispevkov držav članic zaključeno, bomo imeli kar nekaj ukrepov za nadzor kakovosti. Najprej, strokovna skupina Evropske komisije za pranje denarja in financiranje terorizma bodo na neformalni ravni povedali, ali imajo kakšne pripombe k našim analizam. Drugič, potem, kot je dejal kolega pred mano, bomo imeli tudi preverbo strokovnjakinje gospe Ungarer Zuhtretkta, ki je vodila projekt z leta 2013 o ekonomski in pravni učinkovitosti boja proti pravnemu denarja in boja proti politikam financiranja terorizma. Naš oddelek je stopil v stik z njo, da poda oceno. In to smo storili marca. Hvala lepa za vašo pozornost. Veselimo pa se vprašanj in skušali bomo odgovoriti na njih, koliko se bo to dalo. Uh, Hvala lepa. Še enkrat, torej, vse najboljše vašemu kolegu in njegovemu otroku. Tako, sedaj pa dr. Antonijo Mičelo, potem pa še zadnji krok govornikov in izmenjavo mnenj. Dr. Antonijo Mičelo dela na Mednarodnem centru za komparativno kriminologijo na Univerzi v Montrealu v Kanadi in bo predstavil študijo Boj proti davčnemu zločinu, sodelovanje med enotami finančnih obveščevalnih služb. Gre za različno sodelovanje med enotami, gre pa za to, kar je izvajala Evropska komisija, uris tega stanja in skušamo si bolj podrobno gledati izzive, s katerimi se soočajo pri čeznacionalnem sodelovanju pri finančnih obveščevalnih podatkih. To vključuje dve države članici, Združeno kraljestvo in Francijo. potem tudi Švico, ne, državo, ki ni v EU, in potem tudi Kanado. Skušamo bolje razumeti trenutno stanje, vlogo in dejavnosti finančnih enot pri boju proti finančnemu zločinu in davčnemu zločinu. Besedo torej predajam dr. Amičelu. A, se upravičujem. Vi boste začeli, se opravičujem. Torej, najprej gospa Šera, potem pa doktora Mičeli. E, Hvala lepa. Sem sodelavka, ki delam v Evropskem parlamentu in pripravili smo študijo o finančnih obočevalnih enotah. Marca smo pripravili študijo in to je razdeljeno v dva dela prva analiza, ki predstavlja evropske enote in obstoječ okvir, to sem pripravila sama, in potem komparativna analiza štirih specifičnih enot Francija, Združeno kraljestvo, Švica, Kanada, to je pripravil dr. Misele. Najprej želim na kratko spomniti, kaj so enote za finančne obveščevalne informacije. To so enote, ki analizirajo in razširjajo finančne informacije za boj proti pranju denarja in nedavno tudi financiranju terorizma. To so tako imenovani FIU, ki preučujejo sumljive eh, transakcijske dejavnosti. To je v skladu s pravnim okvirjem EU, to so finančni instituti, računovodje, svetovalci, podjetja, ki posredujejo storitve, nepremičninske družbe ali tudi uh, druge fizične osebe, ki trgujejo z dobrinami. Vse te morajo obveščati zadevne FIUE, če se je zgodilo pranje denarja ali je sum na to. Potem te enote analizirajo podatke in če je potrebno, to posredujejo za nadaljno obdelavo pristojnim organom. Torej, kar se tiče okvira EU, bi se rada osredotočila na trenutno stanje in zato se bom osredotočila na oris, ki je bil predstavljen za platformo enot v EU. To usklajuje Evropska unija za izmenjavo najboljših praks med enotami v EU. Kar se tiče naloge enot za boj proti davčnim zločinom, smo videli, da lahko prepoznamo tri glavne izzive. Najprej na nacionalni ravni sodelovanje med enotami in davčnimi organi ni optimalno. Nekateri, nekatere enote so omejene na tem področju in gotovo je prostor še za napredek. To bi lahko storili tako, da bi imeli administrativne sporozume o sodelovanju ali na nacionalni ravni, ko bi spodbujali izmenjavo informacij, se izogibali podvojevanju dela in izboljšali medsebojno strokovno znanje, da bi izpolnjevali in izboljšali izpolnevanje davčne zakonodaje. Drugič, pomankanje podatkov glede imetnikov bančnih računov. To je nekaj, kar skrbi veliko enot za finančne obveščevalne podatke. Ni v vseh držav članicah podatkov o imetnikih računov. Četrta direktiva FMLR spodbuja države članice, da to uvedejo, vendar pa to ni obveza. Kar se tiče dostopa do informacij o imetnikih, je obveza, da imamo osrednje registre za to, že v eni od direktiv o pranju denarja, vendar pa to se ne spomnijo vseh držav članice. Vendar pa država članica ima še tri mesece za transpozicijo tega. Tretjič, kar zadeva sodelovanje med enotami na ravni EU, so razlike med državami članicami, kako se opredelijo davčni prekrški in zločini, pogosto kam spotike za izmenjavo informacij. Izmenjava informacij se lahko zavrne, če se prekrše ali zločin, za katerega se zahteva izmenjavo, nekaj, kar ni kriminalizirano na isti način v državi prosilki in državi prejemnici. In to pogosto zadeva davčno vprašanje kljub tem izzivom pa moramo povedati, da so nekatere določbe četrte direktive o boju proti pranju denarja, ki bi jo naj začeli izvajati, transpozirali junija letos, skuša izboljšati trenutno stanje. Še prav posebno skuša izboljšati časovne zamude in skuša spodbuditi enote za sodelovanje pri finančnih podatkih za boljšo izmenjavanje podatkov. Prav tako skušamo svobododiti poenotene opredelitev davčnih zločinov. In če prihaja do razlik, to ne sme ovirati izmenjave informacij. Država članica mora sporočiti podatke v drugo državo članico, če je to pomembno za to državo članico. Prav tako lahko enote uporabijo vse možnosti, ki jih imajo doma, da se odzovejo na zahteve. Seveda bomo videli, ali bodo te določbe prenešene in izvedene na pravi način na ravni držav članic. Kar se tiče okvira EU, s tem bom končala, pa moramo povedati, da je komisija podala predlog za direktivo decembra in skušamo okrepiti harmonizacijo na ravni EU, kar se tiče opredelitve pranja denarja in eh, prekrško, ki izhaja iz tega. Tako, sedaj pa gospod doktor, komparativna analiza, ki jo je izvedel. Franciji, Združenem kraljestvu, Švici in Franciji. Skušal bo torej povedati, s kakšnimi ovirami se je soočal. Hvala lepa. Um, to... Hvala lepa. Veliko čast mi je, da lahko predstavim to analizo po težkem nočnem letu. Vesel sem, da sem prispel. Naj predstavim raziskavo, ki sem jo izvedel še dvema kolegoma. Gre za vlogo enot, kar se tiče boja proti to, kar se v prvih treh direktivah imenuje umazanemu denarju. Še prav posebno, kar se tiče davčnih zločinov. Najprej. Naj začnem s kratko zgodovinsko predstavitvijo, da boste razumeli vlogo, izzive, s katerimi se soočajo enote za finančne obveščevalne podatke. Tako bi rekli, da so te enote glavna nacionalna institucija proti umazanemu denarju. Če želimo razumeti njihovo vlogo, njihovo delovanje, vprašanja, ki so za njih pomembna, moramo razumeti to, kaj umazani denar je. Prva direktiva 91 in zadnja direktiva pred nekaj leti. Kaj se je spreminjalo opredelitev umazanega denarja. Prva direktiva je pravila, da je umazani denar pač umazani denar. Danes pa je umazani denar povezan z vsemi nezakonitimi finančnimi tokovi. Najprej je to bil denar, ki izhaja iz drog. Sedaj pa je seveda to še korupcija, davčna utaja, denar iz terorističnih dejavnosti in tako dalje in tako naprej. Torej razširilo se je. Racionalna identiteta tega, kaj je enota za finančno obveščevanje podatke se je tudi spreminjala. Pranje denarja je lahko odvisen prekršek, odvisen od prejšnjega zločina, za katerega je potrebno uporati denar. Torej pomeni umazani denar. Kot sem dejal, so enote na začetku bile zasnovane tako, da se bi borile proti prihodkom iz eh, trgovine z drogami. Sedaj pa so glavno informacijsko središče za boj proti vsem oblikam financiranja nezakonitih, tako to je amerikanska razlika v primerjavi začetku. Kar se tega tiče, je nedavna eksplicitna vključitev utaje davkov velikanska sprememba. Zgodovinsko gledano od začetka 90-ih smo imeli uradno eksplicitno izključitev davčnih vtaj. In to je bila nekakšna selektivna toleranca, kar se tiče nekaterih tipov zločinov. In sedaj so končali končati s to selektivno strpnostjo. Po drugi strani pa je druga velikanska sprememba in velik premik, kar se tiče dela enot ta, da je vključevanje v taj davkov prispevala k nadaljni spremembi logike pridobivanja finančnih podatkov. Običajno sledimo nezakonitim virom, pri utaji davkov pa je nekoliko drugače. Izvor denarja je lahko zakonit, vendar pa kako se potem izogibajo davkom, to je potem nezakonito. Torej, lahko je pomembnejši cilj in ne izvor. In to je velika razlika primerjavi strukturo, začetno strukturo enot za boj proti pranju denarja. Seveda, ta premik v paradigmi ni čakal na vključitev v ta je davkov. 2001 smo že imeli tudi teroristično financiranje. Tu je enaka logika. Nezakonit cilj, pa zakonit izvor. in naj omenim ta vpliv terorističnega financiranja. Vsi vemo, da je vključitev financiranja terorizma imelo amerikanski učinek in vpliv na strukturo boja proti pranju denarja. Seveda pa enote o tem še razpravljajo. V imenu terorističnega financiranja so enote dobile veliko novih virov, finančnih virov, nova pooblastila, kadrovske vire. To je torej predstavljeno kot velik učinek vzvoda proti finančnemu kriminalu. To je ena plat. Da se borimo proti umazanemu denarju, tudi na področju terorizma in to lahko potem pomaga pri vseh nezakonitih tokovih, tudi pri utaji davkov. Drugi argument pa je tak, da nekatere skrbi, da prizadevanja na terorizmu, pri terorizmu, pomenijo, da se osredotočamo samo na to. Samo na eno temo, ki je prednostna, financiranje terorizma, na račun drugih vidikov, kot je utaja davkov. Sam ne želim primerjati pomena različnih finančnih zločinov. Naj samo povem, da ta razprava teče. Do kakšne mere je monopol virov na račun enega tipa zločinov. Tukaj lahko vidite razvoj, kako so se enote razvijale. Dolgo so bile to agencije za boj proti pranju denarja, danes pa so to specializirane obveščevalne enote, ki se borijo proti socialnim prevaram, taj davkov, organiziranemu kriminalu in tako dalje in tako naprej. To je precejšna razlika. Za ostanek predstavitve pa naj ustrajam pri treh glavnih funkcijah enot. Najprej izbiranje podatkov, drugič analiza leteh, da jih spremljamo finančne podatke in potem reširanje teh podatkov. Naj nakratko spregovorimo o vseh teh elementih. Najprej zbiranje podatkov. Kot veste, je podlaga podatkov poročanje o transakcijah, ki dobijo od ustreznih organov. Finančne inštitucije so tiste, ki največ poročajo, torej banke. Za večino transakcij gre za sumljive transakcije, gre za model suma. Ko gre za sum na pranje denarja, morajo poročati finančnim obveščevalnim enotam lahko menim tudi odvetnike, naprimer, ki igrajo tudi pomembno vlogo. Organi za poročanje so mestnik med financami in varnostjo. To imate na prosojnici. Istočasno pa so tisti, ki poročajo večinoma finančni instituti. Niso pa tisti, ki nudijo politike. politike. In način, kako razumejo boj proti umazanemu denarju, je povezan s to logiko. V bistvu je to povezano z našim delom na terenu in prejšnjim delom, kajti finančne institucije želijo zaščititi same sebe pred regulatorji, ne pa pred terorizmi ali zločinci. Zdaj, želijo izpolnjevati določbe, zaščititi svoj ugled se zaščititi pred finančnimi sankcijami in tako naprej. Kar se tiče praks poročanja, imamo včasih tudi obramno poročanje. V bistvu gre za to, da se poroča o transakcijah na podlagi suma, pogosto pa se želijo zaščititi, kar se tiče slovesa, finančnega tveganja ali pravnega tveganja, da jim ne bi rekli, da ne izpolnjujejo določb. In obramno poročanje lahko vodi do preveč poročanja. To je predvsem primer v Združenem kraljestvu v naši študiji. Vedno, ko dvomijo, raje poročajo, samo da se tako zaščitijo. Vendar pa to je težava, kajti to potem ustvarja več hrupa, kot pa resnično koristnih obveščevalnih podatkov za boj proti utaj davkov. Naprimer. Druga možnost obramnega poročanja pa je premalo poročanja. V Švici smo to videli, naprimer. Poročajo samo, ko ni nobene druge možnosti, kot da poročajo. Ko je vaša stranka že v novicah, ko gre za dokumente iz Paname, potem je potrebno poročati, ker pač si ne želite pregona. Še prav posebno to velja za zločine, ki so povezani z davki. Kompromis je dolgo časa bil, da se finančni inštituti želijo boriti proti pranju denarja, ker to pomeni nezakonite tokove. Organizirane kriminal financiranje terorizma tih otapljanja. Ni pa bila zamisel, da bi vključili legitimne aktere, ki lahko izvajajo utaja davkov. Seveda, to je težko zaznavati in težko je torej se izogniti obramnemu poročanju, kar se utaja davkov tiče. Glavni sistem temelji na sumu, potem pa imamo tudi monetarne pragove. Od ene države do, do druge pa je seveda zelo raznoliko, kako se tolmači sum. Lahko imamo razumni, kvalificirani sum, preprost sum, kakorkoli. Glede na razlago bodo potem tudi različni, različne ravni poročanja. Nekatere države pa imajo tudi samodejno poročanje, ki temelji na monetarnih pragovih. Mislim, da je v EU tako v štirih državah. Kanada, še prav posebno, vse elektronske transakcije, več kot 10 tisoč dolarjev, so samodejno poslane tem enotam. Lani, naprimer, je Kanada dobila 24 milijonov poročil. 100 tisoč temelječna sumo, ostalo pa so bile samo dejne transakcije. Kaj je dodana vrednost pri tem, glede v taj davko, kar se tiče samo dejnega praga? To je specifična prednost, še prav posebno v Kanadi, kar se tiče boja proti terorizmu. Finančni instituti morajo poročati o teh elektronskih transakcijah od 10 tisoč dolarjev ali več, neposredno enotam, pa tudi neposredno davčnim organom. Torej, pomembno je, da imajo vsi dostop do teh informacij. Kar se tiče druge funkcije obveščevalnih enot, analiza, ko dobijo poročilo o sumljivih transakcijah, kako pravijo svoje delo za analizo podatkov in za to, da pretvorijo te podatke v specifične finančne podatke. Seveda poznate razlike med različnimi modeli enot. Vedno imamo policijski model, pravosodni model, administrativni model in razlike med njimi. Naj povem, da je status pomemben, vendar pa to zadeva tudi veliko drugih razlik tudi za obveščevalne note, ki so povezane z rakimi modeli. Prva velika razlika je dostop do nacionalnih podkovnih baz in centralnih registrov. To je lahko zelo raznoliko od ene enote do druge, čeprav sta obe, naprimer, administrativni ali obe po sistemu kazenskega pregona. To je lahko potem ovira za mednarodno sodelovanje. In drugi element je razlika med dvema modeloma. Enega imenujem model skanjanja podatkov, drugega pa analitični model. V prvem primeru so obveščevalne enote samo podatkovne baze, v bistvu, ki, do katerih eh, lahko dostopajo organi. Tako je v Združenem kraljestvu. Veliko je akterjev, ki lahko imajo neposreden dostop do podatkovnih baz obveščevalnih enot, brez specifičnih analiz. Tako je tudi v ZDA policija lahko išče v tej podatkovni bazi neposredno, brez analize poščevalne enote. V analitičnem modelu ni tako. Tam nikoli ni dostopa do podatkovne baze. Organi pregona dobijo samo proizvod analize, končne obveščevalne podatke enot. To je velika razlika, to sta torej ta dva modela. Damo dostop do podatkov vsem, obveščevalnim službam, policiji, davčnim organom ali pa samo takrat, ko obstaja specifična misija, misija, da je potrebno to analizirati in potem razširiti informacije. Kar se tiče tretje funkcije, razširanje podatkov, pošiljanje finančnih podatkov partnerjem v bistvu za boj proti specifičnim tipom zločinov, je preprosto vprašanje, kdo so stranke teh finančnih podatkov. Glavni partneri, ki dobijo proizvod obveščevalnih, finančno obveščevalnih enot. In to je po državah zelo različno. Naprimer, v Švici so to samo tožilci. V bistvu so obveščevalne enote operativna roka tožilcev. V Kanadi je popolnoma drugače. Razkritja lahko pošiljajo obveščevalnim službam, policiji, davčnim organom in tako naprej tako je tudi v Franciji in do določene mere tudi v Združenem kraljestvu. Vendar pa spet sta dva modela, samo pravosodni ali ta, ki se lahko uporablja tudi za druge akterje. In drugi ključni element je razlika med proaktivnimi in reaktivnimi razkriti. Ko obveščevalne note dobijo sumljive, sumljiva poročila, morajo to analizirati, vendar pa ali to storijo neposredno proaktivno in pošljajo informacije partnerjem ali pa počakajo na specifično zahtevo partnerja, to je potem velika razlika. V Kanadi so res reaktivni, se odzivajo kasneje. Gre na to, kaj od njih zahtevajo partnerji. Če partnerji zahtevajo podatke o določenem tipu zločina, bodo to našli, drugih pa ne, ker niso proaktivni. Razlika je lahko taka tudi med različnimi državami članicami. Torej, če ne sprašujejo o določenem tipu zločina, ne bodo dobili nobenih podatkov. Torej, razlika je resnično pomembna med proaktivnim in reaktivnim. Sedaj pa še vedno reširjenje podatkov, ta tretja funkcija, vendar pa mednarodno sodelovanje. Hiter bom pri tem elementu, da bom zaključil, kaj se reče uvir. Saj dva komunikacijska kanala imamo. Prvi, ki je mednaroden, povezavi s skupino Egmont, s posebnim kanalom komunikacije. Skupina Egmont je mednarodna organizacija finančnih obveščevalnih enot. 152 enot je vključenih v skupino Egmont in imajo Egmont eh, varnostno omrežje. To je nekakšen mm, varnostni način izmenjave podatkov. Potem pa imamo na evropski ravni tudi fio.net, ki je podoben, ima pa nekatere specifične karakteristike. Zakaj želijo sodelovati? V bistvu lahko dobijo poročilo o sumnih transakcijah in vidijo mednarodni vidik. Zato bodo druge partnerje poprašali, ali imajo kakšne informacije. Ali pa dobijo specifično zahtevo organov pregona na nacionalni ravni in pravijo, dobro, potrebno bo slediti okom denarja v tujino. Glavna razlika med Egmotom in FIO, pika net je, razvitost sistema. Pri Egmont se podatki pridobijo lažje in možno je tudi eh, sodelovati na več ravneh, ne samo dvostransko, temveč tudi večstransko. To je ključnega pomena, na to se bom vrnil, še pa posebno, kar se tiče evropskega sistema. In naj zaključim, če imam še čas, kar se tiče uvir, glavne težave, ki so povezane z mednarodnim sodelovanjem med obveščevalnimi enotami. Najprej pomankanje zmogljivosti za odziv na mednarodne zahteve. Dva elementa glede tega. Prvič. Nekatere obveščevalne enote ne morejo pridobiti podatkov neposredno od organov poročanja, če nimajo določenega specifičnega poročila o sumu, sumljivih transakcijah. Francija, na primer, zahteva eh, podatke od Združenega kraljestva. In Združeno kraljestvo pravi, ne moramo zaprositi za podatke banki, eh, od banko, ker nimamo poročila o sumljivih transakcijah. Če nimajo tega podatkovni bazi, ne morejo torej zahtevati v imenu drugega, druge obveščevalne enote eh, podatkov. In potem tudi glede na tip zločina imamo različne odzive. Lahko imamo dva, dve enote, ki dobro sodelujeta pri vprašanjih zločinov, ki so povezani z drogo, pri drugih vprašanjih pa ne. Četrti direktivi se sproža še eno pomembno vprašanje. V bistvu gre za to, ali je specifična država dobila poročilo o sumljivi transakciji z druge države. Zamisel je, da bi samodejno to poslali druge države. V tem trenutku sploh ni tako. Če ni pomeno za našo državo, potem bo to ostalo v podatkovni bazi. Ni spontanega reširanja, samodejnega reširanja podatkov v relevantni državi, ki to potrebuje. Še prav posebno, kar se tiče davčnih utaj. To je pomemben element. In zadnji element, kar se tiče omejitev pri uporabi finančnih podatkov. Včasih je ne mogoče dobiti dostop do podatkov. Lahko se vrnemo na prejemnike in na dostop in uporabo finančnih podatkov. Nekatere države bodo, kar se tiče davčnih tipov zločinov, dale podatke, za druge tipe pa ne. Torej, pridobivajo podatke, potem pa ne morejo uporabiti tega za to, za kar si želijo, da nadaljujejo preiskavo o pranju denarja, naprimer. Ne gre samo za dostop do podatkov, gre tudi za pogoj za uporabo finančnih obveščevalnih podatkov, še prav posebno, kar se tiče vtaje davkov. In to je vse. Hvala lepa. Thank you very much for these uh, very uh, rich presentations. We will now have Hvala za te bogate predstavitve. Zdaj pa še zadnji krog govorcev. In gotovo se bomo sredotočili tudi na določene točke iz obih predstavitev, ki smo jo ravno kar slišali. Oba soporočevalca bosta prva dobila besedo, je Pekofol prvi. Hvala, gospod predsedujoči, in hvala za mm, ti dve zelo celoviti predstavitvi. Naj začnem z drugo predstavitvijo glede finančno-obveščevalnih enot FIU. Z številnih vidikov razprave je za nas to eh, ključnega pomena. Želel bi si, da bi malo več povedali o tem. Eh, tri glavne probleme ste opredelili. Eh, ko gre za odnos med EU in nacionalnimi organi. Različne obveščevalne enote imajo tudi različne kompetence, včasih nadzorujejo finančni sektor, banke in tako naprej, druge ne. Eh, to je zelo pomembno vprašanje. Eh, Čemu smo priča pri pranju denarja, naprimer, je, da kriminalci uporabljajo finančni sistem za to, da operejo denar. In finančni sistem, ki smo ga ustvarili, je tak, da jim to olajša, torej, eh, eh, da pranje denarja sploh ni težavno. Lahko prosim, kaj več poveste o tem, oziroma vsaj o glavni točki vzpostavljanja eh, neke finančno obveščevalne enote na evropski ravni. Ali bi to rešilo te probleme, ki obstajajo zdaj, ko je toliko prekrivan ali pa nasproti pri kompetencah in vlogah FIU? ali v svoji primarni študiji eh, vidite, kakšen pristop, ki bi ga lahko ubrali na evropski ravni, da bi bili bolj uspešni. Imamo mrežo finančno-obveščevalnih enot, ampak ali je kaj specifičnega, kar bi lahko naredili za to, da bi imeli evropsko finančno-obveščevalno enoto? Moramo videti, kako kriminalci uporabljajo finančne sisteme eh, za pranje denarja. Ta povezava je zame zelo pomembna. Potem pa še pregled držav članic in študija na to temo ter odgovori držav članic. Sam prihajam z Danske in mislim, da je e, sramotno, da Danci ne sodelujejo na primeren način. E, mogoče veste, kakšni so razlogi za to, ne samo za Dansko, ampak nasplošno. Kako bi lahko to bolj učinkovito rešili? odbor je že večkrat načel to vprašanje. Ne gre za to, da ne bi bilo upogleda v te zadeve. Verjetno gre za pomankanje pravega razumevanja eh, tega, kako, del, kako je to delo za nas pomembno. Ali lahko ocenite razlog, zakaj Danska in druge države ne želijo pravočasno zagotoviti odgovorov, zakaj ne razumejo, eh, zakaj so te njihove naloge za nas tako pomembne. E, mislim, da bi morali bolj jasno povedati, zakaj je to tako pomembno. E, hvala, približno tri minute za odgovor. E, vi jepe pa lahko pokličete na Dansko in boste mogoče tudi kaj izvedeli. Hvala za to vprašanje. Kar se tiče finančno obveščevalne note na evropski ravni, to je bilo glavno vprašanje, po mojem mnenju, ampak odgovor pravzaprav že imate oziroma eh, taka eh, decentralizirana enota na nek način že obstaja. Mogoče sem bil hiter pri predstavitvi. Imamo mrežo obveševalno finančnih enot. Eh, o tem sem govoril, ko sem omenil možnost eh, za več stransko mrežo informacij. Zdaj imamo avtomatizirano uh, primerjanje informacij. Država neke informacije da uh, na filter, vse druge finančno obveščevalne note lahko do tega dostopajo. Naprimer, Francija uh, postavi določen filter, lahko je to tematski filter in uh, da uh, v ta filter vsa poročila v zvezi z utajo davkov, naprimer. Potem lahko pride do kakšnega, kakšne kombinacije med poročili in Francija v tem primeru potem lahko zaprosi za mednarodno sodelovanje. Mislim, da bi morali potencial tega izkoristiti. V tem trenutku pa se to ne dogaja. Eh, nekateri akteri si tega želijo, si tudi eh, prizadevajo za to, drugi pa imajo zadržke. Eh, mreža FIU je zaenkrat pri Europolu malo se bojijo, da bi se ta evropska finančna enota uh, preveč uh, uh, spremenila v neko policijsko enoto ali uh, obveščevalno enoto. Uh, pranje denarja je uh, vprašanje za policijo in organe pregona, ampak davčne utaje oziroma kazniva dejanja povezana z davki pa ne. Uh, In eh, ko so prvič poskusili s to avtomatizirano eh, kombinacijo in povezovanjem informacij, so to naredili pri vprašanju nezakonitega priseljevanja. Okay, then, uh... Hvala. Prosim, če ste zelo kratki. No, kar se tiče Danske, do konca marca smo eh, že pritisnili na države, da eh, pošljajo svoje prispevke. Eh, Ciper je to poslal, Danska, pa še nekaj drugih držav, pa so to obljubile. Torej, to naj bi se zgodilo aprila, zdaj smo že konec aprila, malo pozne so te države, če bi vi lahko prispevali k temu, da čim prej pošljajo prispevke, bi bilo res dobro. Hvala. Še drugi. Soporočevalec, gospod Peter Ježek, In prosim, govorite, da ste čim krajši. Uh, krajše, ko je vprašanje, eh, več časa je za odgovor. No, vseeno bi podal nek splošen komentar. Kolega, ki je že eh, odšel iz dvorane, je rekel, da je Evropska unija rigiden sistem. Uh, Ampak eh, to, kar smo zdaj slišali, kaže povsem drugačno sliko. Ravno nasprotno. Zdi se, da je Evropska unija zelo eh, prosta organizacija, fleksibilna, države članice imajo ogromno prožnosti, vsaj na področju, o katerem govorimo. To, kar smo slišali o prispevkih držav članic eh, k študiji, to je prav alarmantno in potrjuje nizko stopno sodelovanja strani držav članic. Eh, vsaj s tem odborom države ne sodelujejo, ni dovolj volje in zato so tudi rezultati slabši, ko nam eh, zagotavljajo podatke. Potrjeno je tudi, da obstajajo povsem različni pristopi v državah članicah eh, v odnosu do tega vprašanja. In uh, situacija je res težavna. Upam, da bomo uh, svojimi priporočili uspeli kaj spremeniti. Zdaj pa še specifično vprašanje v zvezi s finančno obveščevalnimi enotami in eh, njihovim sodelovanjem z davčnimi organi. Slišali smo, da to sodelovanje še zdaleč ni optimalno. Med samimi državami članicami, potem med FIU in davčnimi organi in tako naprej in med različnimi FIU, torej finančno obveščevalnimi enotami. Ali obstaja kakšna država, ki eh, pa zgledno deluje na tem področju? Tri minute imate za odgovor, izvolite. Yes. Um, like... Hvala, rada bi odgovorila na vprašanje v zvezi s finančno obveščevalnimi enotami in davčnimi organi. Uh, Eh, to je tudi v uvodni analizi v našem poročilu. V poročilu smo opisali različne načine sodelovanja med enotami FIU in davčnimi organi in eno od vprašanj se imenuje večkratno poročanje. Antoni je to ravno kar opisal, namreč eh, sumljiva transakcija oziroma poročilo o tem, Eh, tega poročila ne uporabljajo izključno enote FIU, ampak lahko tudi druge, drugi organi. Eh, Naprimer, eh, če tudi drugi organi preiskujejo te iste informacije. V poročilu se zanašamo na neko drugo poročilo, ki ga je pripravila OECD. To poročilo analizira različne modele sodelovanja med enotami FIU in davčnimi organi. Tam so zapisane tudi uh, razne smernice, kako izboljšati vsakega od teh modelov. Vzpostavljen je bil tudi uh, memorandum o razumevanju. Včasih je uh, vzpostavljen tak uh, memorandum med različnimi organi ali pa uh, imajo uh, organi, davčni organi, torej kakšno um, posebno točko za informiranje znotraj enote FIU in obratno. Poleg tega se zagotavlja tudi različno usposabljanje za osebje finančno-veščevalnih enot in organov uh, za davke. V tem poročilu so torej opisani različni načini, kako uh, zagotoviti to sodelovanje. Antoni, mogoče bi še ti kaj dodal. Da, to sodelovanje je res pomembna točka, eh, torej sodelovanje med finančno obveščevalnimi enotami in organi eh, za eh, davke, torej davčnimi enotami. Včasih smo imeli med temi organi kitajski zid, zdaj imamo samo še berlinski zid, ampak še vedno ovire obstajajo. Najprej so se ti organi ukvarjali predvsem z, z eh, trgovino, z drogami in z ljudmi, zdaj pa se je obseg zelo razširil. In težko davčni organi sodelujejo po eni strani z organi pregona, po drugi strani pa s finančno-veščevalnimi enotami. Eh, tukaj prihaja torej do te profesionalno-kulturne težave. Eh, čeprav možnosti obstajajo, ti organi vendarle ne sodelujejo za dosti. Hvala. Darius Rosati iz skupine JLS je naslednji na našem seznamu. Hvala, gospod predsedujoči. Zahvalil bi se našim govorcem za njihove zanimive predstavitve in zaključke. Moj prvi odziv na to, kar ste povedali, je naslednji. Zelo malo harmonizacije obstaja med državami in članicami, kot vidimo. Eh, še posebej, ko gre za modele, za delovanje, za postopke, za obseg informacij, za pripravljenost za sodelovanje med eh, finančno veščevalnimi enotami in tako naprej. Ta raznolikost eh, zadeva tudi sodelovanje med enotami FIU in davčnimi organi. Moje prvo vprašanje pa je, v kolikšni meri je možno, da Evropska komisija v tem kontekstu preverja, izvajanje direktive za boj proti pranju denarja. V kolikšni meri je komisija lahko prepričana, da države izpolnjujejo vsaj minimalne standarde, ko gre za nadzor eh, sumljivih transakcij oziroma teh nezakonitih tokov. Eh, ta okvir je namreč zelo raznolik, kot smo videli. Vsaka država ima stvari urejene po svoje. V kolikšni meri smo lahko prepričani, da eh, se direktiva za boj proti pranju denarja dejansko izvaja na način, ki zagotavlja doseganje ciljev te direktive. Drugo vprašanje pa je naslednje. Zdaj imamo ta zelo raznolik mozaik okvirov. In ob tem uh, se zdi, da je v določenih državah preprosto lažje uh, izvajati goljufive transakcije in se izogibati plačilu davkov. To tudi potrjujejo statistike, ki prihajajo iz panamskih dokumentov. Določene države se bolj pogosto pojavljajo v teh statistikah kot druge. In če je temu res tako, potem metodologija. Uh, Eh, iz prejšnjega panela, namreč da gre za ekstrapoliranje eh, da se ekstrapolirajo zadeve, ko gre za uh, primankljaj. Torej, da ekstrapoliramo podatke iz vzorca določenih držav na vse države, mislim, da to uh, Eh, v bistvu nima smisla, ker če obstajajo vse te razlike, potem eh, bodo po definiciji deleži, dav, deleži denarja izgubljenega zaradi utaje davkov različni. Hvala. Ali lahko komentirate, prosim? Uh. On the first question to uh, your comment on, on the lack of harmonization and then... No, najprej uh, bi pokomentiral to, da ni harmonizacije in potem kako se stvari izvajajo ali izvajanje učinkovito. To je tudi eno vprašanje, ki bi si ga lahko zastavili. No, tukaj eh, se postavljata dve vprašanji. Ali države oziroma finančno obveščevalne enote izpolnjujejo svojo nalogo. Tukaj gre lahko tudi za tehnično izvajanje ali, ali eh, dobivamo informacije, ali jih te eh, eh, enote širijo, ali so informacije na voljo. Kakšen je kriterij za to, da je nekaj učinkovito? Določene države pravijo, da je to odvisno od poročil eh, o sumljivih transakcijah. V Združenem kraljestvu imajo takih poročil 400 tisoč na leto, v Švici pa naprimer samo 2 tisoč na leto ampak odgovor švicarskih oblasti bi bil, mi prejmemo res samo 2000 poročil, ampak smo učinkoviti, ker 80 odstotkov informacij objavimo. E, potem imamo tudi informacije iz tiska e, in e, te informacije nam povedo, je vse skupaj že povezano tudi s preiskavami in pregonom kakšen bi bil torej kriterij za opredelitev učinkovitosti. Nekateri bi rekli, da število preiskav. Ne, nekateri pravijo, da gre tukaj za obveščevalne dejavnosti. FIU, to so finančno obveščevalne enote. In te enote bi morali gledati drugače. Poleg tehničnega izpolnjevanja in zagotavljanja tega, da enote upravljajo svoje delo, je treba najti tudi način, da razumemo njihovo delo. To je res težko. Zdaj njihovo delo obsega tako financiranje terorizma, kot pranje denarja in še številne druge zločine. In to je res uh, zapleteno, ampak uh, relevantno vprašanje. Was, uh, think, uh, Drugo vprašanje je bilo povezano z metodologijo, če se ne motim. Zelo na kratko, če lahko. Ja, it's related a bit. No, to je res malo povezano. V študiji si bomo gledali vse države članice, ampak kot je kolega ravno kar rekel, bo vse skupaj omejeno. Pogledali bomo številke, naprimer koliko ljudi dela v enotah v EU, koliko je izvedenih preiskav in tako naprej. Eh, mislim, da bo težko reči, eh, eh, katera številka pomeni učinkovitost in katera ne. Bomo pa naredili primerjavo vseh eh, držav članic. No, moje vprašanje je bilo malo drugačno. Podane so bile ocene izgub zaradi davčnih goljufij. In eh, v prejšnji študiji so ekstrapolirali podatke, ki izhajajo iz nekaj držav na vse države. Eh, če gre za izgubljeni denar in če upoštevamo, da obstajajo med institucijami in državami ogromne razlike, potem eh, je to vprašljivo, če se milo izrazim. Mislim, da to ni področje, s katerim se je ukvarjal ta panel, tako da predlagam, da se o tem pogovorimo z mm, raziskovalci iz prve skupine. Gospod Ramon Atondo iz skupine socialistov. V španščini bom govoril. Rad bi se zahvalil za vaše prispevke in postavil tri vprašanja. Prvo vprašanje je povezano s tem, kar so že povedali kolegi. Uh, gospod Rosati je govoril o tem, pa tudi predstavnik skupine Alde. In uh, kolegi so rekli, da obstajajo velike razlike med našimi državami članicami v Evropski uniji. Veliko je načinov za vzpostavljanje eh, izmenjav na finančnem področju in občutek, ki ga imam jaz, je, da v Evropski uniji eh, oziroma v Evropski komisiji nimamo posebne enote, ki bi Eh, spremljala oziroma sledila dogajanjem na tem področju, ki bi sledila nacionalnim fiskalnim politikam. To je mogoče vprašanje, ki ni namenjeno vam, ampak eh, nas pa vendarle zanima, eh, kaj bi lahko naredili. Lahko bi ta odbor podal priporočilo. Lahko bi prosili, da bi Evropska komisija ustanovila enoto za nadzor in spremljanje informacij na tem področju. Na ta način bi prihajalo do, do boljše izmenjave informacij. Eh, med eh, različnimi državami, ki imajo zelo različne zakonodaje na tem področju. No, ko eh, enote FIU naletijo na davčno oazo ali pa na neko sivo območje, na območje, ki ne sodeluje pri fiskalnem sporočanju, ali se ta območja bolj bojijo davčnih organov ali enot FIU. Eh, enote FIU um, preizkujejo umazani denar. Ali dobijo uh, iz teh sivih območij uh, dovolj konstruktivne odgovore. Potem pa še nekaj, glede na vaše izkušnje pri spremljanju fiskalnih kaznjivih dejanj in spremljanju umazanega denarja. Torej, 80 odstotkov denarja, ki se premika po davčnih oazah, Eh, naj bi prišlo iz kriminalnih virov, 20 odstotkov pa iz eh, davčnih eh, kaznjivih dejanj. Ali je to res? Hvala za vaše vprašanje in vaše komentarje. Kar se tiče sodelovanja med evropskimi enotami FIU in pasivnimi območji oziroma davčnimi oazami tukaj imamo dve situaciji. Prva je povezana, na primer, s panamskimi dokumenti, tako vsaj kažejo panamski dokumenti. E, torej, gre za težavo, da se opredeli dejanski lastnik. Vedno e, pravijo, da ni mogoče zaznati finančnega e, e, toka, ampak to lahko naredijo, težko pa je ta tok povezati e, z imenom organi eh, pregona v Kanadi imajo velike težave pri iskanju uh, lastnikov kanadskih podjetij, ki so v bistvu v lasti uh, uh, nekega tujega podjetja. In uh, tukaj imamo tudi uh, uporabo informacij. Uh, informacije uh, se pošljajo, ampak pravijo, da se jih ne sme uporabljati za davčne zadeve. Eh, in zato nastane ta problem. Potem pa druga stvar, ki ste jo omenili, 80 odstotkov iz kriminala in 20 odstotkov iz neravno nezakonitih dejavnosti. Eh, nekaj dela na tem področju sem upravil, ampak Gabriel Zukman se konkretno ukvarja s tem, konkretno se ukvarja z davčnimi oazami in razvil je novo metodologijo, ki je prišla do istih odstotkov. 20 odstotkov eh, denarja iz davčnih eh, kaznjivih dejanj in 80 odstotkov iz kriminalnih dejanj. Uh, no uh, eh, Še nekaj bi povedal uh, gospema, uh, ki sta tukaj. Uh, sam sem že uh, poklical špansko vlado, naj čim prej pošle zahtevane informacije, ki jih zaenkrat še niso zagotovili. Podat, uh... Eh. Hvala za to pobudo. Bernd Luke v imenu EKR, izvolite. Dank, sprich, uh, Hvala, govoril bom nemško. Äh, geht... Prvo vprašanje zastavljam gospe Šera. Če sem vas prav razumel, ste v uvodnih izjavah rekli, da boste v nadaljevanju še nekaj več povedali o tem, na kakšen način lahko države članice posredujejo več informacij. Ali sem to spregledal ali pa tega več niste omenjali. Potem, ali im, torej, če imajo države članice možnost pošiljati dodatne informacije, potem me zanima, ali države članice opažajo probleme ali poskrbijo za kakšne izboljšave, recimo pri sodelovanju med FIU in pa davčnimi organi ali pri čezmejnem sodelovanju med FIU. Um, ja, um, to zveni tako, kot da smo prej imeli kitajski zid, sedaj pa uh, samo še uh, berlinski, uh, kitajski zid, zdaj pa imamo samo še berlinski zid. Uh, no, čeprav iz stališča Nemca vemo, da je včasih bilo lažje prestopiti kitajski zid kot pa berlinski. Eh, skratka, ali države članice opažajo ovire, ki tukaj še obstajajo? In pa še nekaj. Uh, Mislim, da je dobro, da ste govorili o vzorcih, o posameznih povezavah, opozarjali ste na, na posamezne pojave, kjer bi bilo treba ukrepati, ampak dobro bi bilo, če bi organe v državah članicah eh, poprašali o tem, kateri je po njihovem mnenju največji problem. Ne moremo rešiti vseh problemov, ampak vseeno pa moramo imeti neko prioriteto pri reševanju problemov, tako da se bomo lahko osredotočili na tisto, kar je najpomembnejše. In tukaj imam um, občutek, da je eden izmed večjih problemov proračun FIU. Veliko število sumljivih transakcij je bilo poročanih, ampak finančno obveševalne enote teh ne more ustrezno obravnavati. Uh, Zato ne vem, ali so te enote ustrezno opremljene, imajo dovolj človeških in finančnih virov. In pa še eno vprašanje. Kako lahko informacije filtriramo na ta način, da zadržimo tiste najpomembnejše, najbolj povedne informacije? Torej, eh, to je morda manj vprašanje za vas, kot pa moje razmišljanje o tem, eh, kje bi lahko naše delo še izboljšali na kakšen način bi države članice lahko poslale dodatne informacije in tako naprej. Potem zanima me tudi, ali bi bilo možno, da bi uporabljali manj primitivne kriterije, kot so katera transakcija preseže 10 tisoč evrov recimo. Eh, torej morali bi vse skupaj razširiti tudi na naslovnika, na um, vir transakcij, ne pa da se osredotočamo samo na številke. Vse eh, vemo, da če vtipkamo nekaj v računalniku, v transakcijah dobimo v trenutku vse te podatke in pravzaprav bi morali glede na vse te parametre potem filtrirati naše informacije. Gospod Luke, samo ena minuta ostaja za odgovor. Ja, potem bom ostal pri tem. Thank you. Uh, yes. So just to come back to... No, naj se vrnem na obseg, uh, v katerem bodo države članice zagotavljale nove informacije. Um, to ni bilo v naši uh, študiji, uh, s tem se je bolj ukvarjala študija enot FIU. No, to, kar pa uh, bomo. Uh, počeli, pa ko bodo pripravljeni obrazci za države članice, bomo te poslali eh, državam, eh, te jih bodo lahko pokomentirale, podale dodatne informacije in vsi eh, podatki oziroma vse te informacije bodo na voljo tudi na spletni strani odbora PANA. Tako bodo lahko države pogledale, lahko boste si to gledali vi in pač kdorkoli se za to temo zanima. Še nekaj v zvezi z enotami FIU. E, naša dejavnost e, je privedla do tega, da, je, da smo dobili dober pregled tega, kako evropske enote FIU opredeljujejo ovire, s katerimi se soočajo. E, ta naša dejavnost opredelitev je bila uh, takšna, da smo uh, poslali vprašalnike tudi vsemu osebju in eh, dobili smo odgovore v zvezi s tem, kako eh, same enote FIU gledajo na sodelovanje ena z, druge, z drugo. Žal zaradi časovne omejitve ne moremo uh, uh, nadaljevati s tem vprašanjem. Uh, iz skupine Alde ni tu nikogar drugega, razen Peter Ježek, ki je že spregovoril. Um, želi besedo kdo drug? Ne. No, potem pa naslednji iz skupine GUNGL, tu sem pa jaz. No, prvo vprašanje z moje strani. Eh, gospa Šerer, vi ste rekli, da v Švici ni poročil o sumljivih transakcijah, ne morejo zagotavljati dodatnih informacij. In videli smo, da obstajajo določene kategorije eh, pravnih profesionalcev oziroma eh, pravnih eh, področji, kjer ni bilo takih poročil oziroma transakcij. Ali ste vi tudi to ugotovili in kako je vplivalo na vašo študijo? Potem pa še zelo preprosto vprašanje, ki zadeva svet in komisijo. Namreč, koliko um, bančnih računov je bilo zamrznenih v Evropski uniji v povezavi s sumljivimi transakcijami, uh, ko gre za financiranje terorizma? Uh, HSBC eh, je povedala, da so prejeli kar nekaj poročil v zvezi s tem. Komisija pa je rekla, da oni niso organ pregona in da je treba vprašati enote FIU. Naša delegacija je šla v Veliko Britanijo na eh, obisk, vprašali smo njihovo enoto in oni so rekli, da to ni v njihovi pristojnosti, ampak v pristojnosti nekega ministrstva, ne spomnim se več katerega. Ali ste vi tudi naleteli na. Eh, takšne eh, nejasne pristojnosti in kako je s temi zamrznitvami tekočih računov, ko gre za financiranje terorizma. Legal... Kar se tiče pravnih eh, poklicov, to je dolgo časa bilo vključeno v evropsko zakonodajo, kar pa se tiče prakse poročanja Pa naj povem naslednje. Poročilo, eh, oziroma poročila prihaja zelo redko, zelo malo je teh poročil, pravzaprav gre za eh, slabo oziroma premajhno poročanje. Eh, to se zgodi šele takrat, ko druge rešitve sploh ni več, ko naprimer že poteka preiskava, ko jih policija obvesti, da njihovo stranko preiskujejo, šele takrat pošljajo poročilo. Samo zato, da bi se zavarovali. Eh, ni pa namen, da prispevajo k sistemu. Še vedno menijo, da ni zakonito, da so oni eh, vključeni v aparat proti pranju denarja. Potem je bilo vprašanje, koliko bančnih računov je bilo zamrznenih v zvezi s financiranjem terorizma. Eh, ni specifične statistike na tem področju za posamezne države imamo seznam imen, torej koliko sumljivih oseb je, ne pa koliko bančnih računov je bilo zamrznenih. Torej, ni jasnih številk, lahko pa na hitro omenim naslednje. S tem so povezana tudi vprašanja, ki so zelo pomembna za banke. Few identifiers to say that the good person, that the bad person. Nekaj identifikatorjev imajo, ki jih upozorijo na sumljive osebe. Eh, tu torej uporabljajo, ampak še vedno se srečujejo s številnimi težavami pri identifikaciji eh, sumljivih oseb. Uh, hvala. Gospa Eva Žoli v imenu zelenih, če je ni, pa predvidevam, da Sven Gigold. Eh, hvala. Eva je morala ujeti vlak za Pariz, tako da sem spet jaz na vrsti. Hvala za zelo zanimivi predstavitvi. Najprej bi želel vedeti, ali odgovori, ki jih države niso zagotovile, ali boste tem državam poslali dodatna vprašanja, ali je to tudi del vaših dejavnosti, če ne, mislim, da bi to morali storiti mi tako da bi dobili jasne indikatorje eh, glede tega, na kaj eh, nismo prejeli odgovorov. Eh, potem bi državam lahko poslali tudi nakladna pisma v zvezi s tem in tako naprej. Mm, ko pa pridemo do vprašanja izmenjave informacij med samimi finančno-veščevalnimi enotami, hvala za podatke v zvezi s tem. Ali mislite, da so enote FIU? Eh, presegle tisto, kar je pravno predvideno, eh, če zavrnejo sodelovanje. Ali tukaj prihaja do kršitve zakonodaje ali vsaj do slabega upravljanja. Zelo zanimivo se mi je zdelo to, kar ste povedali v zvezi z različnimi definicijami, ali je davčna goljufija eh, kaznivo dejanje ali ne. In kako je s tem povezano pranje denarja Ugotovili smo tudi, da obstajajo omejitve pri pravnem sodelovanju, ko gre za velikost davčne goljufije, za obseg davčne goljufije. Ali lahko podate tudi številke v zvezi z definicijo, kdaj davčna goljufija postane uh, kaznivo dejanje v državah članicah, ali obstajajo tukaj pragovi. 200 tisoč evrov v Luksemburgu. Um, in v večini primerov težko potrdite, da je prišlo do take goljufije. Zato eh, Luksemburg ne zagotavlja pravnega sodelovanja. No, pa še glede pranja denarja, ko pridemo do eh, poročanja o sumljivih transakcijah, ali ste videli kakšno logiko v tem, da če ustvarite neko podjetje offshore, da to samo po sebi še ni sumljivo. Eh, stvar bi morala sprožiti poročilo o sumljivih transakcijah, zato da postane eh, to res sumljivo. No, eh, kar se tiče zavrnitve enot FIU za mednarodno sodelovanje, tukaj gre za pravno vprašanje. Na nacionalni ravni uh, si morajo z nacionalnimi partnerji izmenjavati informacije. Na mednarodni ravni pa bi to morale početi, ampak to ni njihova obveznost, eh, ker ne obstaja noben tak zavezujoč sporazum. Zato to ni nezakonito, kajti te enote imajo pravico, da rečejo da ali ne, vsaj na mednarodni ravni. Prihaja do določenih zlorab, eh, to smo videli tudi pri naši raziskavi ali tudi v Evropi? Da, tudi v Evropi. Nekaj izjem eh, je, eh, naprimer, ko eh, enota zavrne sodelovanje zato, ker gre za občutljivo vprašanje, ker torej nekaj takih razlogov obstaja. Prihaja pa tudi do zlorab. V večini primerov te enote pošljajo odgovor, da eh, jim stvar ni znana in s tem se tudi vsa izmenjava informacij konča. Kar pa se tiče eh, podjetij offshore, tukaj obstaja pravna razlika med tveganjem in pa sumom. Podjetja offshore predstavljajo visoko tveganje, to pomeni, da bo eh, nadzor velik, da bojo banke nadzorovali takšno podjetje ne pomeni pa to, da so ta podjetja že sama po sebi sumljiva. E, to je torej bolj povezano s tveganjem, z večjim nadzorom, ne pa z samim sumom. Vsaj v tem trenutku je tako. Vsa, ali ste dobili odgovor na vsa vprašanja? Morda še odgovor na vaše prvo vprašanje. v zvezi z pritiski, ki jih izvajamo nad državami članicami. Torej, potem, ko bodo pripravljene vse informacije, priporočila, bomo ta, te dokumente poslali državam članicam, jih poprašali po dodatnih uh, informacijah in seveda bomo na voljo tudi državam članicam, če bodo te imele dodatna vprašanja. Ja, tudi sekretarjat vedno znova spominja na to in mislim, da boste tudi vi na voljo za naša naknadna vprašanja. Naslednji je David Coburn za EFDD. Thank you, Mr. Chairman, uh, honorable members. Uh, Hvala. Ja, nujno se boriti proti kriminalu. To je dobro in dragoceno. Ampak če želimo pravno državo, moramo reči tudi to, da je treba spoštovati načelo zasebnosti in pa domneve nedolžnosti. V Združenem kraljestvu si nedolžen, dokler ti ne dokažejo nasprotnega. V Napolo, Napoleonovih jurisdikcijah pa moraš to kazati, da si nedolžen. In to se nam ne zdi pravica. Zdi se mi, da prekomerna regulacija krši načela zasebnosti in da to tudi ovira gospodarsko rast, ter eh, to uh, um, tudi onemogoča suverene regulativne sisteme. Naši regulativni režimi morali postati prijaznejši. Če bi računali davke na dohodke podjetij na ta način, torej z dividendami in pa s pomočjo DDV-a, če je potem minimalna stopnja tega 15 odstotkov, ni čudno, da številna podjetja ne dobivajo tukaj ustreznih eh, dobičkov. Dobro bi, bolje bi bilo znižati davke, ko pa da tukaj si izmišljamo neke nove načine poročanja in pa nove kriterije skladnosti. Eh, ja, vedno znova tudi uporabljamo besedo terorizem, ko govorimo o tem, ampak to je orvelovsko, to je zelo dober eh, izgovor za to, da nalagamo samo še več in več regulacije. You um... Hvala za vaše komentarje. Ja, vprašanje zasebnosti v povezavi s tem je dolga zgodba. Vedno obstaja ta argument. Um, da z argumentom zasebnosti upravičuješ bančno tajnost. Eh, torej, bančna tajnost naj bi spoštovala pravico do zasebnosti eh, svojih strank. Z priporočila iz leta 1991 se je to spremenilo. Rekli ste, da je treba poskrbeti za bančno tajnost, za zasebnost strank, ampak da je vseeno treba omogočiti poročanje v primeru sumljivih transakcij. Tako da strinjam se z vami, treba je zaščititi zasebnost, ampak treba je spoštovati tudi regulacijo na področju pranja denarja. Torej, treba je spoštovati zasebnost, ampak ne, ko je to povezano z financiranjem terorizma ali pa pranja denarja. Ja, to je seveda povezano z vprašanjem nadzora in zasebnosti. Ja, demokratična pravica je, da uživaš denar, ki si ga zaslužil na polno. Ja, enostavno je, da birokrati zamrznejo premoženje, da s tem ustvarjajo finančne probleme. Ja, z, v evropskih jurisdikcijah je treba dokazati, da si nedolžen. V britanskih sistemih pa si nedolžen, dokler ti ni dokazano obratno. Torej, po našem mnenju je vaš sistem zelo nedemokratičen. Ta, te prakse zaseganja denarja. Dobro, če gre za nezakonit eh, kapital, potem je to v redu, če s tem ščitimo posameznika. Uh, ampak ne, da s tem neupravičeno posegamo v zasebnost posameznikov. Jaz oziroma Velika Britanija bo ravno zaradi tega zapustila Evropsko unijo. Ja, vi ste omenili črne sezname in zasege premoženja, po drugi strani pa govorite o zasebnosti. No, tukaj se lahko vrnemo na začetek eh, samega škandala panemskih dokumentov. Problem je bil tukaj, da si lahko sledil denarju, ampak nisi mogel povezati nezakonitih transakcij s specifičnimi posamezniki če ne bomo tukaj imeli podatkov o posameznikih, se ne moremo boriti proti finančnemu kriminalu. Nujno moramo biti sposobni uh, podatke povezati tudi z, identifi oziroma z identificirati, odkot ti prihajajo. Uh. No, naj vas spomnim na to, da je treba v imenu pravičnih ljudi, ki plačujejo svoje davke, se boriti proti tistim, ki tega ne počnejo. In panamski dokumenti so razkrili, da denar, ki je povezan s temi dokumenti, ni bil vedno pridobljen na pravičen način, šlo je za droge, prostitucijo in tako naprej. Gre za denar eh, oziroma način služenja denarja, ki si ga ne želimo lahko nadaljujemo, nikogar ni iz ENF-a, tako da damo besedo spet LS-u. Želi kdo besedo? Kdo je se LS-a? Ne. Potem lahko razpravo zaključimo. Preden zaključimo, dajem besedo še našim poročevalcem za končne pripombe če to seveda želijo. Jape, na kratko. Ja, zanimivo, predvsem proces spremljanja z državami članicami, to mora biti kolektivna naloga. Razmisliti pa moramo tudi o tem, kako nasloviti pomankanje sodelovanja med državami članicami. O tem bo treba razpravljati v našem odboru. Kar se tiče razprave o FIU, pa smo tukaj dobili veliko novih idej in te bomo uporabili tudi pri naših priporočilih. Peter? Hvala, Fabio. Hvala kolegom za predstavitve. Podal sem že nekaj splošne pripomp v zvezi z razmerami v državah članicah, tako kot tudi nekateri drugi kolegi. In mislim, da bomo v naših priporočilih in v našem poročilu temu vprašanju posvetili dovolj pozornosti. Dobro, potem še končne informacije. Opozoril bi vas na sejo odbora 2. maja ob 3., kjer bomo slišali rezultate treh študij. S tem bomo dobili še nekaj idej. Osredotočili se bomo na vlogo posrednikov, pravnikov, bank. Eh, potem eh, slišali bomo tudi študijo v zvezi z čezmejnimi teritoriji držav članic, Danske, Nizozemske in Združenega kraljestva. Zahvaljujem se udeležencem, najprej našim raziskovalcem, potem tudi osebju političnih skupin, ki je tukaj še prisotno. Zahvaljujem se tudi poslancem, ki so še tukaj. Hvala sekretarjatu in pa hvala tolmačem. Nič nimamo po točko razno, tako da je seja zaključena.